seje. Imate mogoče kakaj pripombe glede zapisnika? Ne. Potem je zapisnik eh, sprejet in potrjen. Sledo z dnevnim redom sledijo izjave sveta in komisije glede razmer na Bližnem shodu in v Gazi. Posebno veselje mi je, da lahko med nami pozdravim predsednika sveta, gospoda Schwarzenberga, zunanjega ministra Republike Češke, ki eh, bo še danes odpotoval v Južno Afriko. Prejšnja predsedstva so to uredila ponovadi tako, da so poslejala na mestnika, zato nas še posebej veseli, da ste se, gospod Švarcberg, vendarle odeležili naše seje. Prav tako se veselimo, da je kot skoraj vedno pri, tukaj tudi pristojna komisarka, gospa Benita. Waldner, Ferrero Waldner, ki se zelo dobro spozna na situacijo, ki je večkrat obiskala tudi regijo, tudi vam prisrčno dobrodošljico. Kolegice in kolegi, ni nas veliko v dvorani, ampak tisti, ki smo tukaj, smo posebej angažirani, kar zadeva to vprašanje in zato, ker predam besedo gospodu Schwarzenbergu. gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci najlepša hvala ker mi predajate besedo pri tej zelo pomembni razpravi o dramatični situaciji na bližnjem vzhodu gospod predsednik od začetka izraelske vojaške operacije v gazi sedemindvajset decembra smo priča hitremu poslabševanju situacije na vseh ravneh. Humanitarne posledice te operacije so dramatične za prebivalstvo v Gazi. Od začetka operacije je umrlo de, okoli 900 palestincev, 30 odstotkov tega so bili otroci in ženske. Hudo smo zaskrbljeni zaradi izgube civilnih življenj. In eh, to smo večkrat omenili v stališču predsedstva Evropske unije. Obsoja eh, spopade, ki so pripeljali do tako visokega števila civilnih eh, žrtev in izražamo sožalje z družinami žrtev. Še posebej nas skrbijo dogodki, kot je napad na šolo Združenih narodov v Javaliji in streljanje na humanitarne konvoje, konvoje humanitarne pomoči, kar je pripeljalo do smrti osebja zaposlenega v človekoljubnih organizacijah. Več kot 4200 palestincev je bilo ranjenih v skladu z Uradom za koordinacijo humanitarne pomoči OCHA. Po ocenah eh, UNRVA je bilo razseljenih 28 eh, tisoč oseb. Mnogo izmed njih eh, se je zateklo v začasna taborišča. Prihaja torej do velike razseljevanja oseb največja humanitarna kriza, ki smo, eh, največje humanitarne krize smo eh, pričali pri ranjencih, manjka tudi eh, stanovanj, hrane in tako naprej. Tudi vodovodni sistem je bil hudo poškodovan in ga je treba nujno popraviti, tako da bi imeli prebivalci gaze dostop do varne vode. Zagotavljanje pitne vode je torej nujno potrebno. Prihaja tudi do hudega pomanjkanja hrane pri vseh ravnih prebivalstva. Od 4. novembra lanskega leta je osebje tujih nevladnih organizacij dobilo prepoved eh, za dostop do gaze in eh, oskrbovanje s humanitarno pomočjo. Poleg eh, tega se je število tovornjakov zmanjšalo z 300 na 55 eh, tovornjakov. kar je bistveno zmanjšanje prenosa. In to ne zadošča, da bi pokrili potrebe 80 odstotkov populacije, ki je od njih odvisna. Evropska Unija skrbno spremlja tragična dogajanja v Gazi. Tri dni po začetku operacije so se zunani ministri srečali na izredni seji v Parizu in razpravljali o položaju v Gazi. Dogovorili so se glede potrebe po takojšnji prekinitvi ognja in takojšnji humanitarni pomoči ter spodbuje nadaljevanja mirovnega procesa. Želeli smo predvsem eh, končati z nasiljem in predsedstvo, je v tem smislu vodil diplomatsko misijo na Bližnji vzhod. Ministrska trojka Evropske unije je obiskala regijo 4. do 6. januarja na sestankih v Egiptu, Izraelu, sestankih z palestinskimi oblastmi in eh, sestankom v Jordaniji. Visoki predstavnik je prav tako obiskal Sirijo, Libanon in Turčijo. Pokazali so se možne rešitve. Najprej je treba brezpogojno ostaviti eh, raketiranje, ki ga izvaja Hamas na Izrael, in ostaviti izraelske vojaške operacije, tako da bi omogočili nadaljevanje humanitarne pomoči, ponovno spostavitev javnih služb in nujno potrebno zdravniško pomoč. Šestmesečno premirje je poteklo 19. decembra in prav gotovo ni bilo idealno in popolno. Izrael je doživljal občasne raketne napade strani Hamaza. Gaza je utrpela hudo gospodarsko blokado, ki je popolnoma spodkopala njen gospodarski razvoj da bi dosegli vzdržno in trajno prekinitev ognja in premirje, je treba ustaviti raketne napade in ponovno odpriti mejne prehode. Prava rešitev se mora lotiti tudi vprašanje tunelov, ki vodijo čez meje, sploh ob ruti Filadelfi in s tem preprečiti tiho tapje tihotapljanje orožja. Prav tako je treba sistematično in nadzorovano odpreti vse mejne prehode. Potrebujemo tudi ustrezno mednarodno misijo za spremljanje izvajanja premirja. V tem smislu je Evropska unija pripravljena vrniti svoje pozovalce na mejni prehod Rafa in podaljšati mandat misije EUBAM. Po vsebini in obsegu. Pozdravljamo, da je Izrael sprejel eh, predlog za tri urno prekinitev ognja čez dan, da bi omogočil dobavo humanitarne pomoči. vendar pa to ne bo zadoščalo za oskrbo z pomočjo, ki je potrebna v Gazi in za ponovno spostavitev osnovnih javnih storitev. Izrael eh, mora zagotoviti neoviren in varen dostop humanitarne pomoči, vključno z hrano, zdravili in gorivo, ki ga dobavljajo palestinskemu prebival, civilnemu prebivalstvu v Gazi. Poleg tega pa tudi varno prehajanje civilistov in huma, pripadnikov humanitarnih organizacij na področje Gaze in iz Gaze. Seveda pa rešitev v Gazi ne bo zadoščala za zagotavljanje trajnega miru v regiji, zato potrebujemo vključevalno strategijo, ki se bo lotila tako notranjega palestinskega političnega vprašanja, kot eh, tudi nadaljevanja mirovnega procesa, ki se je ustavil zaradi krize v Gazi. Palestinska sprava je nujno potrebna. Zato podpiramo, posredovanje, ki ga izvaja Egip v sodelovanju z Arabsko ligo, zapisano v resoluciji z dne 26. novembra 2008. Kot je zapisano v sklepih eh, Gerka eh, decembra 2008, je Evropska unija pripravljena podpreti vsako palestinsko vlado, ki bo zastopala politiko in okrepe, ki bo se pojavljajo v načeljih kvarteta. Evropska unija povdarja potrebo po doseganju pravičnega, trajnega in celovitega miru na bližnjem vhodu in poziva k ponovnemu začetku pogajanj, palestinskih pogajanj oziroma pogajanj med Palestinom in Izraelom ter reševanje vseh odprtih vprašanj. Trajna in celovita rešitev bo v končni fazi odvisna od dejanskega napredka mirovnega vzhodn, bližnjo-vzhodnega mirovnega procesa. Nojno potrebno je določi, doseči cilje dolgotrajnega miru in rešiti probleme med Izraelom in Palestino, tako bo stati državi lahko v miru živeli in se med sebojno priznavali. Zadnji izbruh eh, nasilja na Bližnjem eh, vzhodu je potisnil v ozadje prizadevanja za doseganje miru. Politična eh, škoda, ki jih ti spodpadi povzročajo obema stranema, vodijo tudi v regionalno polarizacijo in radikalizacijo in nadaljno diskreditacijo zmernih eh, sil. Samo država, palestinska država, ki bo sposobna eh, preživetja in se bo znala sama voditi, lahko zagotovi dolgotrajni mir. Zato so potrebne ni nujne ukrepi, da bi popravili škodo, do katere bi šlo zaradi vojaške operacije in ponovno spostaviti možnosti, za rešitev, ki jo bomo izpogajali. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Gospod zunani minister Švarcenberg, zdaj pa za komisijo, gospa komisarka Ferrero Waldner, izvolite, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospod eh, predsednik sveta, spoštovane poslanke in poslanci. Mislim, da smo si vsi želeli in upali, da bomo bolje začeli leto 2009. Žal pa se soočamo z groznim konfliktom v Gazi, ki zdaj traja že tri tedne oziroma tretji teden, kar povzroča našo skrajno zaskrbljenost, kar je pokazal tudi sestanek našega odbora, ki je obiskal Gazo skupaj z predstavniki Evropskega parlamenta. Vsak dan se poslabšujejo statistike mrtvih in ranjenih in vidimo vse več žrtev, ki trpijo zaradi, oziroma ki so utrpile hude opekline. Poleg tega prebivalstvo trpi zaradi pomanjkanja hrane, vode, zdravil, da ne govorimo o stanovanjih. Pa tudi Izrael je utrpel izgube. Na stotine raket je bilo izstreljenih eh, strani Hamasa, za cilj pa so imeli izraelske civiliste. Vojna seveda vedno povzroča hudo človeško trpljenje in ta spopad v tem ni nobena izjema. Poleg eh, takojšnjega učinka je treba preprečiti tudi nadaljne učinke, kajti ta spopad lahko ima zelo negativne posledice na stabilnost v regiji. Naj na kratko upišem tudi diplomatske aktivnosti, ki smo jih skupno izvajali, zato da bi zaustavili eh, ta konflikt in se soočili z dolgoročnimi in srednjeročnimi izzivi. Zraven smo bili od prvega dneva, to je mislim, da zelo pomembno, nismo bili glavni akter eh, na Bližnem shodu, smo pa zelo pomemben akter. Zato se mi zdi zelo pomembno, da smo se odzvali z nujnim zasedanjem ministrov v Parizu že v decembru in sprejeli Pariško deklaracijo, ki smo jo lahko potem uporabili pri obisko gaze. Ta ima tri elemente. Pariška deklaracija je pozvala k takojšnji preginitvi ognja, takojšnjemu premirju, takojšnji ostavitvi raketnih napadov, hkrati pa tudi takojšnjo zaustavitev izraelske ofenzive. Premirje bi moralo spremljati odpiranje vseh menjih prehodov, kot smo se eh, dogovorili leta 2005. Izrazili smo pripravljenost eh, da vrnemo misijo v Rafo. Izrazili smo tudi pripravljenost preveriti možnosti razširitve pomoči na druge eh, prehode, da bi reševali varnostna vprašanja. Drugič, podarili smo humanitarne aktivnosti, ki so nujno potrebne. Tukaj smo pozivali k takojšnjem odprtju menih prehodov ki bi omogočili eh, dobavo eh, zdravil, goriv, goriva in eh, hrane in omogočili dostop pripadnikov človekoljubnih organizacij. In kot tretje smo ponovno podarili naše stališče, da rešitev izraelsko-palestinskega vprašanja ne more biti vojaška, da so mirovna pogajanja edina možna pot in da se morajo začeti takoj, ko bomo dosegli trajno premirje. Potem smo izvedli svojo misijo. Sporedno z našo misijo je Sarkozy načrtoval obisk Sirije in Libanona ter potem nadaljevati z Palestino in Izraelom, eh, vse na osnovi naših sklepov iz dne 13. decembra. Kar je pomembno, ker je Francija trenutno predsedujoča varnostnemu svetu Združenih narodov, tako da smo se koordinirali s, tudi kar zadeva skupni sestanek v Ramali, kjer smo dobili načrt za vzpostavitev premirja, mi kot trojka pa smo prav tako predstavili naše, naš načrt in se dogovarjali z ključnimi akteri, med njimi predvsem tudi Egipt. S tem smo podali jasno enotno sporočilo strani Evropske unije to, kar je povdarila stališče institucij in to dokazala tudi z močno prisotnostjo. Potem eh, je sledil obisk eh, Sirije, Jordanije in Solana je prav tako se odležil teh eh, obiskov. Kot je že bilo povedano, sem pozvala k več humanitarnim aktivnosti, k odpiranju menih prehodov in eh, k temu, da bi imeli vsaj nekaj dni prekinitve ognja, tako da bi lahko človekoljubne organizacije opravile svoje delo. Izraelci so nekateri, nekatere teh točk eh, sprejeli. Poleg eh, tega se je strinjal z vlogo s sprejetjem evropskega koordinatorja na tem področju, kot eh, smo to storili v libanonski eh, vojni. In to je bilo močno urodje za bolje, boljše koordiniranje operacij. Izrazila bi hvaležnost vsem eh, pogumnim kolegom, ki še vedno delajo v Gazi. Zahvaljujem se tudi sodelavcem iz UNRV. A, ki so tam prisotni, pa tudi mnogim drugim. Poleg tega bi izrazila globoko sožalje družinam, ki so že postale žrtve te dramatične epizode. Komisija veliko sredstev za človekoljubno pomoč uporablja pri akutnih problemih v Gazi in to bomo počeli še v prihodnje kaj bomo storili v prihodnje. Predsednik sveta je povedal, treba je pripraviti pot za resolucijo sveta. Nekateri predlogi so bili sprejeti z, v Združenih narodov z zažanim glasom ZDA, kar zadeva odpiranje menih prehodov za dotok humanitarne pomoči in pošiljanje Eh, sile, mednarodne sile in tudi palestinskih eh, oblasti. Potem pa imam tudi patrulje ob fila eh, delfijski ruti, ki jih naj bi izvali in podobno. Zdaj, Izrael in Hamas preverjata naše predloge in mislim, da je zelo pomembno, da se kmalo najde rešitev. Zadnja informacija, ki jih imam, je, da si vsi prizadevajo, da bi čim prej predelali to zadevo, tako da bomo v nekaj dneh, eh, upajmo, vendarle prišli do premirja. Kar zadeva srednje ročne načrte, Izrael in Hamas eh, sta najprej zavrnila resolucijo Varnostnega sestva Združenih narodov. Vendar pa upamo, da bomo dosegli nek dogovor treba se je zavedati in priznati, da Izrael igra vodilno vlogo v direktnih eh, pogajanjih z Hamasom. Pomembni so bili francoski, kot tudi turški ukrepi. Prav tako bi lahko arabske države z svojim zasedanjem v Kataru konec tega meseca prispevali k rešitvi vprašanja. Podpiramo vse relevantne akterje, ki si bodo prizadevali vzpostaviti trajno rešitev in zagotoviti izvajanje resolucije 1816. Razmisliti moramo tudi o konferenci, na kateri bi se pogovarjali o tem, kako rešiti humanitarno katastrofo prebivalcev v Gazi. Seveda pa moramo biti jasni, v tem, da vse, kar počnemo, ne sme pripeljati do neskončnega eh, kroga uničevanja in povračilnih okrepov. Na vsak način vas bom obveščala, stalno obveščala o konstruktivnih predlogih in okrepih. Tudi generalni sekretar Banki Moon je obiskal regijo in eh, obiskuje udeležene akterje in si prizadeva za doseganje premirja. Kar pa zadeva dolgoročne perspektive, trenutna ofenziva prispeva k slabšanju odnosov med Izraelci in Palestinci. Vojaške operacije nikakor ne morejo prinesti dolgotrajnega miru, samo pogajanja in dogovor lahko pripeljejo do tega. In zato moramo spodbujati to pot dogovarjanja med palestinci in palestinci ter palestinci med seboj. Zelo pomembno bo ponovno spostaviti pogovore glede doseganja trajnega miru in tukaj moramo sodelovati z novo ameriško administracijo, da bi zagotovili njeno ustrezno vlogo pri posredovanju pri bilateralnih pogovorjih. Hillary Clinton je včeraj na svojem hearingu izrazila svojo zavezanost reševanju tega vprašanja. Upajmo, da bomo dobili tudi vsebinsko boljši proces in da bo proces Indianapolisa dejansko dosegel pozitiven končni rezultat. E, tak rezultat je nujno potreben. Kar zadeva spravo palestincev, tudi to je ključno vprašanje. Hamasa ta operacija ne bo uničila, možno, da bo nekoliko oslabljena, vendar politično okrepljena. 9. januarja se konča mandat eh, gospoda Abaso, kar je tudi povezano z reformo PLO-ja in Fataja. Močne izraelske oblasti oziroma močne palestinske oblasti morajo govoriti v imenu vseh prebivalcev in vseh političnih strani. Konflikt v Gazi je nekaj, kar lahko povzroči tudi povračilne okrepe. Izraelski imič je ogrožen zaradi velikih žrtev med civilnim prebivalstvom izraelski voditelji in izraelsko prebivalstvo bi se morali zavedati, kako negativno to je to za prizadevanje za življenje v miru in sožitju. Izrael si ne more privoščiti, porabiti še več časa pri doseganju miru. To, drage poslanke in poslanci, je moja prva kratka ali ne tako kratka analiza eh, situacije potrebujemo trajno premirje, ki nam bo zagotovilo, da se lahko vrnemo za bogajalsko mizo in nadaljujemo z mirovnim procesom s posredovanjem nove ameriške administracije. Hvala lepa, gospod predsednik. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Hvala, gospa komisarka. Sedaj pa sledi razprava za eh, EPPED Jose Ignacio Salafranca, ki ima dve minuti. Hvala, gospod predsednik. 17 dni trajajo vojni spopadi v Gazi in to ima resne posledice. Mnogo otrok civilistov je žrtev vojnega spopada. Deljena Palestina, krepitev eh, skrajnežev v primerjavi z zmirneži in eh, mirovni proces, eh, ki, sploh ni, ki ga sploh ni več, gospod Schwarzenberg je dejal, da sicer lahko dobiš vse bitke v neki vojni, kljub temu pa to ne pomeni, da ustvariš mir. Ni pravi trenutek, da bi ugotavljali, kdo je kriv za to vojno. Najbolj pomembno je, tako kot je povedala komisarka Benita Ferrero-Waldner, da pride nemudoma do premirja in tudi Združeni narodi so si to zahtevajo. Tudi hudo humanitarno situacijo moramo izboljšati, ki trenutno vlada v Gazi. Vemo, da je Hamas na seznamu terorističnih organizacij EU in vemo, da ni samo povod za sedanje konflikte, temveč tudi še zaostruje ta konflikt v tem trenutku. Jutri bomo sprejeli res, oziroma glasovali o resoluciji na to temo in eh, že želim se zahvaliti tudi tistim, ki so bili v Palestini, predvsem tudi gospodu Broku, ki so obiskali to območje moramo se zauzeti za to, da bo Evropska unija z Egiptom in drugimi pogajalskimi partnerji in partnerji za posredovanje zagotovila trajni mir in prekinitev ognja. Tudi Hillary Clinton, prihodna zunanja ministrica Združenih, narod, eh, Združenih držav, je govorila o potrebi pragmatične politike. Kar je najbolj pomembno, gospod predsednik, mi smo eh, zveza vrednot in eh, mir je med temeljnimi vrednotami. Zato moramo mobilizirati vse sile in se zauzeti za rešitev tega problema. In gospod predsednik, to moramo storiti, ne da bi zaradi tega konflikta eh, eh, nekako bi ravnali tudi krivično za socialno demokratsko politično skupino. Gospod Šulc, pet minut. Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Razprave, kakršna poteka danes, so za nas zelo zahtevne, zelo težavne, zato ker je Izrael prijateljska država, zato ker mnogi med nami, in to povem tudi zase osebno, ker se čutimo globoko povezane v prijateljstvo s to državo tem bolj pomembno je, da s prijatelji eh, se odkrito pogovoriš o kontroverzah. Ta konflikt je doslej tirjal tisoč eh, žrtev v 17 dneh. To je krval konflikt, pod katerim trpijo predvsem otroci in ženske. Eh, Združeni narodi so sprejeli resolucijo in sicer, da naj se razglasi premirje in da se pogaja o tem. In povsem jasno je, da je možno rešiti konflikt samo na osnovi mednarodnega prava. In mednarodno pravo in humanitarno mun, uh, uh, mednarodno pravo uh, mora biti spoštovano in to mora biti za demokratično pravno državo povsem samoumevno in pravzaprav je škoda, da moramo razpravljati o tem. Zato je poziv k prekinitvi ognja, da bi lahko storili vse, da eh, premagamo, rešimo to humanitarno krizo. To ni kar nekaj mm, eh, obrobnega, kar pravimo v naši resoluciji, temveč to je vitalno, da eh, Eh, takoj ustavimo umiranje, ubijanje in tudi lakoto obstaja eh, pravica do samoobrambe države Izrael. To je povsem jasno. Pravi, to, ta država ima pravico se braniti proti ljudem, katerih cilj je uničiti to državo. Vendar demokratična pravna država se mora vedno vprašati, ali so sredstva, ki jih uporabi, sorazmirna. Po moji oceni in mislim, da je to mnenje večine kolegov v tej dvorani, da ta sredstva niso sorazmirna. mislim, da moramo povedati prijateljem katere kuli politične usmerite v Izraelu naslednje. Vemo, da Hamas ni mirovno gibanje. Vemo, da so v Hamas na čelu ljudje, ki ne delijo naših temeljnih vrednot. In vsaka raketa, ki pada, ki se izstreli na Izrael, je napad, eh, proti kateremu se ta država lahko bori vendar kljub temu je zmota, če se eh, Izrael zapre dialogu, če, ker je dialog temeljni pogoj za mir, mirni razvoj. In če se odrečeš temu dialogu, to pomeni perpetuiranje eh, vojaških spopadov in nasilja. Torej, potrebna je temeljna korektura. Eh, Mislim, da se bo treba pogovoriti s Hamasom, da bo treba govoriti s Hamasom, če Izrael tega direktno ne more, za kar imam razumevanje, da izraelski politiki pravijo, ne moremo se z njimi pogovarjati, čeprav je veliko državljanov v tej državi, ki so mnenja, da naj bi to storili, vendar če predstavniki vlade rečejo, da to ne gre, potem je mnogo mednarodnih možnosti posredovanja, naprimer mednarodni kvartet in tu ima tudi EU svojo nalogo, torej posredovanje za vzpostavitev dialoga. temeljna napaka je, če eh, verjamemo, da bo ta konflikt na Bližnem vzhodu rešen vojaško. To je fundamentalna zmota obeh strani. Ni eh, rešitev za teroristične akcije, torej s terorističnimi akcijami in tudi ne s konvencionalnimi vojaškimi napadi. Edina možnost je, z vključevanjem mednarodnega posredovanja in z dialogom med eh, sprtima stranima. Potrebujemo najprej prekinitev ognja, ta, ta, to je treba zagotoviti tudi eh, mogoče z mednarodno eh, silo eh, ob vključitvi arabskih muslimanskih držav. To bi bila možnost, da sedaj pridemo do premirja. Ko sem bil zelo mlad in ko sem stopil v politiko, so mi rekli, s teroristi se ne gre eh, pogajati. Glavni terorist je bil takrat Jasser Arafat. Nekaj let pozneje sem videl slike na televiziji, da je ta vodja teroristov skupaj z izraelskimi politiki prejel Nobelovo nagrado za mir, kar je bilo možno takrat, naj bo možno tudi v prihodnje. Zato je vprašanje, ali bomo prišli tako daleč, da bomo uporabili mehanizme, ki so na voljo za to, da se sproži dialog. Torej, za mojo politično skupino se želim zahvaliti vsem, ki sodelujo v tem. Torej, vse eh, skupine v tej hiši želijo prispevati eh, k rešitvi tega vprašanja in upam, da nam bo to uspelo, da se bo prenehalo umirjanje, ki je za nas vse neznosno. Hvala. Hvala za liberalne demokrate Anemarie Neitz Utenbrock dve minuti. Predsednik, gospa komisarka. Treba je jasno govoriti, ampak danes mislim, da je res nujno, da jasno postavimo svoje zahteve. Gre za to, da potrebujemo meri, premirje, prenehanje raketnih izstrelkov, kot tudi delovanje izraelske vojske. Hkrati potrebujemo tudi trajno premirje, konec tihotapljanja z orožjem, To je, pomeni, da potrebujemo očinkovit nadzor na meji med Egiptom in Izraelom in ponovno bo tudi potrebno odpreti mejni prehod, odpraviti blokado in vse to je treba narediti istočasno. To bo zelo kompleksna faza in brez dvoma zelo verjetno bodo za to tudi potrebne mednarodne enote, ki bodo tam morale biti prisotne in Evropska unija se mora pripraviti na to, da bo tam sodelovala. K temu bi rada dodala dvoje. Če želimo biti uspešni, je potrebno, da Evropska unija deluje in govori jasno in pri tem ne smemo biti preveč razbiti. Na takšen način bomo lahko najbolj učinkoviti in to je najbolj pomembno. Pomembno je tudi, da tudi sodelujejo ZDA, kot tudi Arabska liga in države članice Arabske lige. Na koncu bo rada povedala, da če želimo ponuditi pravo alternativo razmeram v Gazi, bo Izrael moral v prvi vrsti izboljšati razmere v Gazi. Cisjordaniji te štiri mejne točke, odpraviti eh, zid in vse ostalo, kar ovira palestince. Verjetno to ni najboljš, najboljša vaba za prebivalce Izraela. Na koncu pa bi še da povedala, da če želimo, da bomo uspešni, je nujno, da vsi govorimo z vsemi. Hvala. Vielen Dank für die Frage. Hvala za Evropo narodov. Kristjan Muskardini, dve minuti, gospod predsednik, tako kot vsi smo eh, tudi mi eh, ogorčeni na to situacijo, vendar mislim, da je vsaj naša dožnost, da nismo eh, hipo, da se odpovimo hipokriziji. Pravica palestincev, da imajo svojo državo, je sveta pravica in tudi pravica Izraela, da je priznanje sveta pravica in vemo, da je Izrael bil izbrisan iz geografske karte v mnogih državah. Vemo, da Francija, Italija, Španija, Nemčija, ne bi sprejele tega, da se jih enostavno izbriše iz geografske karte. Nikoli ne bi sprejeli, da se jih eh, smatra kot neobstoječe in vemo, da ni bil Izrael tisti, ki je začel to neštito vojno. Uh, in da je terorizem eden od glavnih problemov. Zato menim, gospod predsednik, da brez hipokrizije je danes naša dožnost, da začnemo razpravljati drugače. Ne moremo razmišljati o tem, da je dialog s teroristi upravičen zaradi dejstva, ker je toliko civilnih žrtev, kajti to uh, daje opravičilo vsem teroristom v prihodnje, da uporabijo nasilje in smrt za to, da pridobijo politično legitimnost. Mislim, da moramo kot Evropska unija najti večjo kohezijo, sposobnost, da se soočimo tudi z jedrom, tudi z gospodarstvom. Torej, gre tudi za gospodarsko sodelovanje z državami, ki ne eh, priznavajo Izrael, Izraela. Potem eh, treba je zagotoviti varnost za vse. Eh, večina palestincev danes trpi, to vemo. In mislim, da je prav, da se pregleda stališče, ki ga imamo glede na pomoč, ki jo nudimo ki pa je potem ne nadziramo. Hvala za zelene, Daniel Kombendi, tri minute. Gospod predsednik, dragi kolegi. Razmere so res obžalovanja vredne. Upanje po miru in varnosti za ene in druge izginja v dimu v gazi in pri truplih mrtvih otrok, žensk, moških ter vseh ranjenih. Danes smo še bolj oddaljeni od upanja, ki bi preneslo varnost kot kadarkoli prej. Vsi tisti, ki mislite, da je ta vojna v logiki izraelskih argumentov, torej vojna, ki je upravičena s tem dejstvom, da je prišlo do napada izraelskih na Izrael in da je to tisto upravičilo, da je potrebno te palestincem lekcijo, tisti ljudje ne razumejo ničesar. Kaj ti dajeti lekcije, to je pedagoški ukrep, ki ne deluje. Točno vemo, tisti, ki začne vojno, mora vedeti, kako jo bo končal, mora vedeti, kakšen je cilj. In cilj te vojne je več varnosti za Izrael. In mi že sedaj lahko rečemo, da cilja tega vojna ne bo do nikoli dosegli s to vojno način, kako jo izvajajo. Več, ko bodo pobili civilistov, več, ko bodo pobili palestincev, manj bo varnosti v tej regiji. To je drama, to je tragedija, ki se trenutno dogaja v tej regiji. In zaradi tega moramo biti tukaj jasni. Martin Šulc ima prav. Potrebno je zaščititi Izrael pred Izraelom samim. Potrebno je zaščititi Izrael pred skušnjavo in pa rešitvijo, ki jo prenaša vojna in vojska. Potrebno je zaščititi palestince pred Hamasom. Potrebno je zaščititi civiliste, palestince pred Hamasom in to je naša naloga. To ni enostavno, ampak bodite jasni, zahtevamo od sveta, prenehajte že govorite o upgradingu in pa o izboljšanju odnosov z Izraelom, dokler bodo situacije takšne, kakršna je sedaj, kajti ta rešitev je slaba, to ni dobra rešitev. Sprašujem in zahtevam, od vseh tistih, ki govorijo o tem, da potrebujemo dialog in razpravo s Hamasom, ne bodite naivni, da imate v glavi to, da je potrebno se pogovoriti s Hamasom, zato da bi izboljšali razmere v Gazi, kajti oni so tisti, ki imajo tam oblast. Hkrati pa je treba vedeti, da Hamas v svoji strategiji potrebuje smrt. In Izrael je ujet v past Hamasa. Več, ko bo mrtvih v Gazih, bolje bo to za Hamas. In to je resnica, to je treba jasno povedati tudi Hamasu. Mi zavračamo to samomorilsko strategijo Hamasa, ki želi žrtve, mučenike, zato da lahko izvaja agresijo na Izrael. Tudi to je treba povezati Hamasu. Za konec pa brat povedal še eno stvar. Edini, ki lahko uredijo problem Hamasa, so palestinci. Dokler Izrael ne bo preneha okupirati Cisjordanijo, dokler Izrael ne bo podal pozitivne rešitve palestincem v Cisjordaniji, tako dolgo časa bodo palestinci se obračali na Hamas. Če bodo dobili več možnosti v Cisjordaniji, potem se bodo obrnili proti Hamasu in bodo se mu odrekli. Odrekli, odreči se morajo najprej torej Izraelci okupacije v Cisjordaniji, potem se bodo palestinci odrekli Hamasu. Hvala. Najlepša hvala za Združeno evropsko lebico Luisa Morgantini. Eh, raj je 50 let star, zgubil je hišo, eh, tri otroke in ženo. Je obupan. Eh, srečali smo ga v centru, ki smo obaskali in rekuje z veliko bojaznjo. Hamas bo rekel, da je zmagal po, tej, po tem konfliktu in Izrael bo rekel, da je zmagovalec. V resnici pa smo umrli mi civilisti in jaz dodam, dodajam naslednje. Torej, realnost eh, s številnimi žrtvami, otroci, ženske, potem v eh, eh, bolnišnicah sploh ni možnosti, da bi jih zdravili. Tam eh, umira pravo, umira eh, sen Evropske unije, ki sanja o tem, da gre pri tem za eh, univerzalne pravice. In mi smo pravzaprav ne zmožni, eh, gospa komisarka, eh, cenim vas in vem, da ste zelo aktivni tudi skupaj z drugimi, vendar mislim, da moramo razumeti jasno, da ta militarizem, Eh, Izraela, ne bo vodil do rešitve Izraela, temveč tudi k moralnemu koncu Izraela. Eh, Go, tudi mm, gospod Grossman opozarja na to v tem svojem, eh, v tem, kar je napisal on, torej, da tako ni možno doseči miru. Prekinite ogen, prekinite ogen, mi je povedal en norviški zdravnik, ki tam dela 24 ur na dan prekinite ogen, to potrebujemo. In varnostni svet mora začeti implementirati besede, ki jih eh, zapiše in izreka. Seveda je treba uporabiti tudi diplomacijo, ne samo diplomacijo, temveč tudi sredstva, ki so nam na voljo. In en instrument, ki ga imamo tudi za Izrael, je upgrading. In eh, Veseli me, da je predstavnica Evropske komisije v Tel Avivu rekla, da moramo najprej doseči ta, to prekinitev ognja. In mislim, da gre dejansko v prvi vrsti za to. Torej, gre tudi za mednarodno zaščito, vendar po moje ne smemo misliti samo na gazo in rafo. E, zaščita e, e, prihaja, torej nadzor meja, e, Eh, gre za nas, splošen um, nadzor meja Rafajn Erc. Že vedno so palestinci od 1992. Uh, eh, leta uh, iz sporazuma iz Oslo ne morejo zapustiti RSA, tudi ne eh, bolni. Torej ne smemo misliti samo na eh, Eh, trgovanje z orožjem na predore in tako naprej, temveč na vse prepovedi, ki veljajo za to območje. Eh, torej ne gre samo za koridorje, za humanitarne koridorje, temveč za odpiranje vseh mejnih prehodov. Če ljudje nimajo eh, ničesar za pojest, če ni trgovine, potem nastajajo velike neki pritiski in Hamas potem izvaja eh, seveda tudi akcije, ki zaradi katerih trpi izraelsko prebivalstvo. In treba je seveda tudi zahtevati, da Izrael eh, ne gradi teh um, um, dodatnih nasilij. Hvala. Eh, želim izražiti spoštovanje, vam izraziti spoštovanje, da ste na lastno pobudo v teh dneh bili v Gazi. Bastian Belder za eh, skupino neupisanih poslancev eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Pe Palestina je islamistično območje in eh, Hamas eh, se drži tega načela, odkar obstaja. In pri tem eh, podpira Hamas tudi islamistična republika v Iranu. In zato tam eh, iz tega vidika ni prostora za judovsko državo na Bližnem vzhodu. Um, posledice tega totalitarizma se kažejo danes v Gazi. Po ideologiji Hamasa ne gre za nič drugega kot za džamije v Gazi. To vidimo tudi na primer času Frankfurta Allgemeine, ki poroča o tem, če eh, je Evropi kaj na temu, da obstaja Izrael še naprej, potem je neizogiben uh, eh, spopad uh, s Hamasom. Pravzaprav se pripravlja teren za to. Prekinitev ognja bi bila samo ena epizoda pri naslednjem udaru proti Izraelu, Luka Romanjoli, minuto in pol. Za neopisane poslance, hvala gospod predsednik, dragi kolegi. Mislim, da je velika večina v tej dvorani za mir in mnogi so izrazili te želje tudi že v tej razpravi. E, to, kar je povedal predstavnik sveta, je na vsak način dobro in tudi komisija je že sprožila ta dialog, torej gre za odpiranje Eh, eh, mejnih prihodov, potem za ustrezne nadzore in seveda so potrebna še druga prizadevanja strani mednarodne skupnosti in gospa kolegica Morgantini ima prav, če zahteva, da se to ne nanaša samo na gazo, temveč da gre za celotno palestinsko območje. Imam vtis, da je Ferrero Waldner, gospa, torej da je komisarka, eh, da pri svojih diplomatskih prizadevanjih eh, postopa previdno in da je to tudi prav. Po, treba je poiskati rešitev za dve državi in za dva naroda. Tega se moramo zavedati. In eh, treba je vzpostaviti mednarodno pravo. Nikoli ne bo eh, vojaške rešitve za ta problem. To je povedal tudi kolega Šulc in moram pa vedeti, da ne bo rešila vojaška, uh, vojaški konflikt tega, uh, konf, uh, torej tega vprašanja, temveč da je treba izkoristiti vse diplomatske možnosti, ki so na voljo. Evropska unija mora to storiti. Torej, kolega Šulc, vam bo hvaležen, da ste ga imenovali v svojem govoru Elmar Brok, dve minuti. Herr Präsident, Frau Kom gospod eh, predsednik, gospa komisarka, gospod predsednik sveta. To bi lahko uh, veljalo, Šulce imam zelo rad. Naj opišem izhodišče. Imamo Hamas, ki je proti rešitvi dveh držav, ki zavrača obstoj izraelske države ki se je na brutalen način spravila na oblast, ki z raketami strelja na civiliste in uporablja civiliste kot živi ščit, kot tudi šole in mošeje. Kako lahko sorazmerno se odzovemo na to in hkrati zaščitimo lasne civiliste? Če se Hamas skriva za živim ščitom civilistov. Tukaj ne moramo uporabiti načela sorazmernosti v vojni, ugotavljam, da ni sorazmernosti in vsaka vojna in vsak, eh, ki žrtev je preveč, to se mi zdi pravo izhodišče. Zato ne bi smeli enostransko potiskati krivde na to ali ono stran, ampak bi morali poskušati vzpostaviti premirje in eh, prispevati svoje pri vzpostavljanju tega premirja. Gospod Švarcmajh s svojimi delegacijami in komisarka Ferrero Waldner, kot tudi druge delegacije lahko storijo več in so storili več kot drugi. Nisem videl predstavnike Združenih narodov, Amerike in tudi ne drugih eh, članov kvarteta. Zato se zahvaljujem. To premirje mora se bojati dve zadevi. Konec izraelskih napadov in hkrati zato, da bi preprečili nabavo raket dolgega dometa, razložitev Hamasa. Zato je treba zagotoviti da ne bo prišlo samo do prenehanja streljanja, prekinitve ognja, ampak da bomo ob sodelovanju kvarteta in arabske lige s sodelovanjem Egipta zagotovili, da bomo to mejo tako nadzorovali, da orožje ne bo imelo več vstopa v gazo. Še zadnja pripomba. To je samo prvi majhen korak če Izrael želi imeti v prihodnje opravka z zmernimi palestinci in imeti rešitev dveh držav, mora poskrbeti za to, da bodo zmerni palestinci in predsednik Abbas dosegli uspehe, ki jih bodo lahko predstavili le samo prebivalstvo kajti če zmerne že ne bodo mogli pokazati nobenega uspeha, potem bodo radikalci zmagali. In tukaj treba najti novo izhodišče za izraelsko politiko. Hvala lepa, kolega Elmar Brok. Nekoliko nesorazmerno ste prekoračili svoj čas, pa skrina Napolitano. Hvala, gospod predsednik. Glede na to ogromno tragedijo eh, so naše besede nekako neprimirne. Vojska, ki eh, pobije stotine civilistov, otrok in žensk, se postavlja na isto raven, eh, kot je terorizem, proti kateremu se baje bori. Kdor pozna gazo, tudi če je to videl samo na geografski karti, ve, da vojaška operacija ne more biti zasnovana, ne, da bi eh, videli, da bo prišlo do poboja civilistov. Eh, danes, eh, torej, s kom, če ne s Hamasom direktno ali eh, eh, indirektno, bo možno najti. Eh, pot iz te slepe ulice. Naša resolucija predvsem eh, si prizadeva za prekinitev ognja in tudi Združeni narodi so to zahtevali. Torej pozivamo eh, obe strani, da pride do, tega, prek, do te prekinitve ognja in Evropa se mora za to zauzeti. Tveganje je, da bo ta poboj, eh, da bo Eh, do palestinske oblasti s tem še bolj oslabile in Hamas eh, se bo okrepil in tisti, eh, ki so se zauzeli za pogajanje z Izraelom, bodo na slabšem. Torej, kaj pa se je dosleglo do sedaj konkretno nič? To je pravzaprav odgovor, ki ga moramo dati, če želimo dejansko začeti z tem, da se konča eh, Eh, torej sovraštva na tem območju. Hvala lepa, Paskalina Napolitano, tudi zato, da niste popolnoma izkoristili svoj čas. Eh, Mariel Desarnez, dve minuti. Gospod predsednik, vsi imamo svoj del odgovornosti pred tem, kar se dogaja na bližnjem vzhodu danes. Mi, Evropa, pa mi mednarodna skupnost. Pustili smo, da so razmere prišle tako daleč. Pustili smo, da je bila ogrožena varnost Izraela. In tudi mi smo postili, da je bilo ta blokada življenja v Gazi takšna, da je postala nemogoča. Tako imamo danes več kot 970 mrtvih od tega, ogromno otrok, več tisoč ranjenih, ogromno ljudi čaka na evakuacijo. Imamo deset tisoče eh, ljudi, ki so zapustili svoje domove. Humanitarne razmere so vedno hujše. Več kot 700 tisoč prebivalcev Gaze nima elektrike, enako tudi se dogaja z oskrbo z vodo. In to traja že tri tedne. Tri tedne že živijo v tem, oziroma ko poskušajo živeti. Trpljenje je preveč, žalosti je preveč in potrebno je, da se to preneha, konča sedaj. Naša odgovornost nas, evropejcev, je, da nobe, nismo zadovoljni z nikomer. Namreč mi moramo pritiskati sedaj na obe stranki. Obe morajo začeti pogajati. Uh, In tukaj gre za vprašanje ur, dnev, dnevov. Potrebno je zagotoviti, da bo Izrael imel svojo varnost prebivalcem Gaze, moramo zagotoviti to, da bodo živeli v miru. Potrebno je zaščititi meje in odpraviti blokado. Vsi tukaj točno vemo, da če želimo doseči ta dogovor, bi bilo dovolj, da bi Evropa, ZDA, arabske države, ki se bodo sestale po jutrišnjem, da bomo mi vsi govorili z enim glasom. In lahko vam tudi povem svoje lasno prepričanje, preden sklenem. Danes ne gre za to, da moramo zmagati v vojni, gre za to, da bomo dosegli mir. Hvala. Vielen Dank, Robert lepa, gospa Betanželjili, eno minuto. Molto apprezzam. Hvala. Besede, ki jih je rekla komisarka, je treba na vsak način pohvaliti. Tudi to, kar ste povedali vi, gospod Pöter, in ko ste jasno po. Pa videli, da ima tudi Hamas svojo odgovornost za prekinitev ognja, vendar eh, obenem ste rekli, da je eh, odziv Izraela nesorazmiren. Vendar kljub besedam kriza ostane, ostaja na tisoče oseb. Eh, potrebuje humanitarno pomoč, ženske otroci in zavedamo se in brez hipokrizije si moramo postaviti določena vprašanja. Medtem, ko naši otroci so se veselili Božiča, e, koliko jih je umrlo v Gazi in koliko e, izraelskih civilistov je trpelo, ali lahko mednarodna skupnost stori več? Ja, lahko. Moramo e, z večjo težo uh, uveljaviti naše odločitve. Torej ne gre samo za to, eh, kdo je eh, na začetku odgovoren za vse to. Torej, gre predvsem za to, da tudi Evropa ne deluje primirno. Gre za veliko pomankljivost, nesposobnost, da bi razvili avtentično in trajnostno strategijo za dosego miru. Danes moramo uh, eh, ja, eh, odločno zahtevati prekinitev ognja, ampak to ne zadostuje. Moramo eh, tudi povedati, kakšni so pogoji za spremljanje mirovnega procesa in za razvoj na Bližnem vzhodu. Tudi jaz želim zaključiti z besedami papeža, ki je rekel, da potrebujemo konkretne odgovore na. Eh, tako da bo možno živeti v miru in dostojanstvu na tem eh, območju, tako kot je povedala tudi kolegica Morgantini. Torej, nezaupanje, nasilje so oblike revščine in eh, tudi proti temu se je treba boriti. Za 100% ste prekoračili svoj čas. Flotre, in... V Gazi smo videli že smrt, vojno, vidimo pa tudi ljudi, ki imajo pravico živeti in moramo jih zaščititi. Torej zaščita, varstvo civilnega prebivalstva in to je nujno. In nič ne opravičuje tega, da ne bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo zaščitili te ljudi. Vi kot predstavniki sveta, ali imate danes občutek, da ste storili res vse, da bi izraelske oblasti takoj prenehale s temi vojaškimi uh, akcijami, ki so čisto nesorazmerne? Mislim, da ne. Gre za to, da moramo jasno pokazati našo odločenost pri teh odnosih. Ko nevladne organizacije zahtevajo varnostni svet, da mora sklicati mednarodno kazansko sodišče, da bodo začeli preganjati te ljudi zaradi uh, zločinov proti človeštvu, je to čisto nesprejemljivo, da tega ne storimo, kajte Izrael tukaj krši človekove pravice mi se moramo čim bolj potruditi, maksimalno potruditi. In tukaj morate v prvi vrsti se bolj potruditi pri humanitarni politiki. Tukaj gre za to, da moramo čim prej začeti izvajati klas o človekovih pravicah. In če ne bomo se danes zmogli vprašati o tem, kateri so najbolj učinkoviti načini, izvajanje tega, potem res ne vem, kakšna situacija bi morala biti, da bomo dobili prave razloge, da bomo se lahko odzvali. In čisto odkrito vam povem, če bomo nadaljevali v smislu business as usual v odnosu do Izraela, potem bomo šli na pačno smer. Imamo že tisoč mrtvih v Palestini. Tukaj imamo 11. člen. Eh, pogodbe in tukaj kršimo vse možna prava, kar jih imamo. Hvala. Vendar bi vas prosil, da se držite svojega časa. Gospa, gospod Triamfilides, dve, minu, dve minuti in pol. Vrnil sem se iz Gaze, ker smo videli pokol zlasti civilistov in tukaj čutim, da moramo celoti biti solidarni s palestinci. Po 17 dni so soočeni z ogromnim izraelskim vojnim strojem, ki krši mednarodno pravo. Rad bi tudi podprl vse mirovne sile v Izraelu, ki pozivajo k koncu te vojne. Po tem obleganju, ki je Gazo spremenil v največji odprti zapor na svetu, potem, ko je bil okoli Zahodnega brena zgrajen zid, potem, ko so se začeli širiti nove naselbine, in ko jim je uspelo razdeliti palestinsko zemljo, so sedaj okupirane enote tudi zasedle te dele in začele s pravo okupacijo. Začeli so z eh, raketnimi napadi na južnim Izrael. Samo moram povedati, da sem proti kakršnim koli eh, dejanjem, ki služijo zgolj za neko pretvezo za vojaške ukrepe. Mislim, da je to slabo za celo državo. Varnostni svet Združenih narodov je sprejel resolucijo. Izrael je država, ne organizacija, je članica Združenih narodov, ima odgovornost do mednarodne skupnosti. Vse to mora poštevati, pa tudi vse ostale resolucije, ki so jih sprejeli Združeni narodi. Morali bi spoštovati mednarodno pravo, ne bi smeli več dopuščati nekaznovanosti, izvajati bi morali polno mednarodno preiskavo. Mednarodna skupnost zahteva konec bojev, omik vojaških enot, dostop humanitarne pomoči, svobodo gibanja ljudem in naj UNRA opravi svoje delo. Evropska unija je že začela ukrepati, a zgolj na humanitarni ravni. Biti moramo bolj odločni tudi na politični ravni, uporabiti tudi klauzule podržitvenega sporazuma, konec upgradinga odnosov z Izraelom, prenehati izvajati, izvažati orožje v Izrael k temu konfliktu, moramo uporabiti politično rešitev. Izhajati moramo iz mednarodnega prava. Konec okupacije Palestine, vzpostaviti suvereno palestinsko državo, ki bo lahko živela mirno prihodnost tako za palestince kot izrejce njihove otroke. Ampak da lahko rečemo bodočim generacijam, mor, mor, če želimo rešiti prihodne generacije, moramo vojno končati sedaj. Hvala lepa, Patrik. Luji, eno minuto. Gospod predsednik, že več tisoč let sta, je prišlo do spora med Goljatom in Davidom. O, borila sta se za zemljo in sedaj se ta boj nadaljuje in situacije so nujne. Tako da je treba res nujno zagotoviti varnost. Priznati je, je treba tudi hebrejsko državo in zato je, je ena sama rešitev. Potrebna je resnično suverena palestinska država. Gre za multikulturno družbo in tukaj imamo dve, dva naroda in potrebujemo dve državi. Če za to potrebujejo evropsko pomoč, potem se moramo se odločiti tukaj na en cilj. To je, da bomo zagotovili eh, tej drža, palestinski državi zaščito tudi šibkih. In nujno je, da se odstrani vse ekstremizme. rešitva talonskega pravila ni moralna in ni pravilna, je politična, zato se moramo tako lotiti dela. Gospod predsednik, terorizem je res grozen in propaganda je še hujša. Prihajam iz Severne Irske in zato toliko bolje te stvari poznam. Zato, ko slišim Hamas, da sedaj trpi zaradi leta in leta uh, svojih lastnih dejanj, ki so popolnoma neopravičljiva, potem je res hudob, kajti Hamas je podobno kot Ira pri nas. Oni so pravi mojstri dvojne umetnosti terorizma in propagande. Razmere, gospod predsednik, so čisto jasne. Izrael sprejema rešitev dveh držav. Hamas pa ne more niti upoštevati pravice Izraela, da obstaja. In to potem pomeni stalne, nenehne napade, teroristične napade na Izrael. In potem, ko Izrael udari nazaj, Hamas reče, mi smo žrtve, ampak oprostite, oni so storilci, če želijo mir, je odgovor v njihovih rokah. Prenehajte z bolnimi napadi na Izrael. Rudi Kratzer, Zagaropolu, 20. Dragi kolegi, mislim, da se vsi strinjamo, da so razmere v Gazi res tragične. Humanitarne razmere moramo tako začeti obravnavati. In čestitam komisiji za vsa prizadevanja, ki jih tukaj izvaja, pa tudi predsedstvu za njihove pobude in njihov poskus uskladiti tisto, kar poteka na nacionalni ravni upravljali zelo občutljivo in težko nalogo. Nujno je potrebno premirje in to premirje morata doseči obe strani. Zagotoviti moramo, da bo humanitarna pomoč lahko prišla v gazo in da bo vsa oprema, pa tudi ostala pomoč lahko prišla se prosto tudi gibala oziroma da bo dostopna po celotnemu zemlju Gaze. Takoj moramo začeti vse to izvajati. Slišali smo že strani komisije in predsedujočega svetu EU, da moramo podpirati te cilje za trajni mir, nastanek dveh držav. Palestinska država, ki bo lahko preživela in živela in ki bo se tudi strinjala z obstojem Izraela. Ampak to ni nič novega. Znašli smo se v začaranem krogu nasilja. To pa prizadeva ne le Izraelce in Palestince, temveč vse države v regiji. To ogroža mir regije v celoti. Poskrbeti moramo, da bomo imeli bolj pogumne, konstruktivne ukrepe kot pa do sedaj. Moramo imeti bolj odkrit dialog ker bomo iskali rešitve in obe stranki, obe strani morate biti bolj samokritični. Lotiti se moramo zlasti napak, na do katerih je prišlo v tem dosedanjem procesu. Zagotoviti je treba zaupanje med obima strankama in okrepiti dialog z vsemi palestinci. Pojasniti jim je treba, kako zelo pomembne so človekove pravice, mir in človekove življenje. Hvala lepa. Hvala lepa, Hane Soboda, dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Potem, ko je minister za predsednik Topolanek eh, podal nekaj šaljivih pripomb, lahko rečem, da se kot avstrijski poslanec veselim, da imamo v delegaciji tudi zastopnico Avstrije kot tudi Češke. Daj, kolegice in kolegi, v delegaciji za Martinom Šulcu sem bil predsednik te delegacije v Izraelu pred umikom iz Gaze. Takrat je namestnik ministrskega predsednika rekel, ne vmešavajte se, vse bo dobro delovalo. Josip Jelin, bivši zunanji minister, pa je rekel, da bo zadeva vodila v kaos. In tako je tudi bilo in tako je enostranski omik, brez da bi imeli pogajalskega partnera, nima smisla. Tudi mi nismo delovali najbolje ko smo se pogovarjali z zelo zmernimi predstavniki Hamasa, ki pravzaprav niso bili iz Hamasa, ampak jih je nominiral Hamas, da z njimi nismo začeli govoriti z njimi. S tem smo prispevali k temu, da se je skupna vlada ni obveljavila. Vemo, da nekateri niso želeli z njimi govoriti, ampak to ni prav, moramo govoriti z njimi. Hamas je po eni strani teroristična organizacija, po drugi strani pa zastopa fundamentalistično držo, vendar pa tukaj ne gre za simpatičnost ali nesimpatičnost te organizacije. Vrniti se je treba k dialogu, kot so kolegice in kolegi to že povedali. Seveda pa moramo imeti tudi možnost, da bodo ljudje v Gazi lahko živeli pošteno in v redu. Zakaj volijo Hamas? Zato, ker vidijo v tem svojo zadnjo možnost za preživetje. In to moramo spremeniti. Tem ljudem moramo dati tudi gospodarsko osnovo za preživetje. Moramo odpraviti bojkot in izolacijo. To je edini možni pogoj, ki bo to mogoče. In še zadnja pripomba, kolega Brok je dejal, da tukaj ne velja načelo sorazmernosti. Pa velja v zasebnem in civilnem pravu velja načelo sorazmernosti in kdor krši to načelo, krši tudi mednarodno pravo in tega nikako ne moremo sprejeti v naši hiši. Hvala. Hvala lepa, Chris Davis, dve minuti. Pred tremi dnemi sem bil v Gazi in v bistvu nikoli še nisem videl slik ži malih židovskih otrok pred ki so, pred katerimi so stali nacisti s puškami in to resnično je zelo žalostno. In v bistvu ne razumem, kako so lahko ljudje, ki so tako trpeli v 20. stoletju, sedaj povzročali toliko trpljenja v tem novem stoletju, kajti Izrael je spremenil gazo v pekel. Vse se trese od eksplozij, tudi tekom premirja. Posod lahko vidimo uh, letala F-16, uh, ki so v bistvu prave morilski stroji, ki kar posod mečajo bombe. 300 otrok je bilo že ubitih v tem času. To niso razmeren odgovor civilizirane družbe. To je zlo. Da. Hamas mora prenehati z izstrelki. Tudi sam sem tako povedal predstavnikom Hamasa v Gazi. Ampak Ne smemo sedaj več poslušati tega govora Izraelcev, da se morajo boriti proti terorizmu, kajti palestinci, pa, ki prenašajo te, to bombardiranje, lahko tudi naštejo teroriste in rekli bi Olmert, Livni, Barak. In mi moramo prevzeti tudi svojo del odgovornosti, namreč nikoli prej, kolikor se sploh lahko spomnim, je Evropska unija ustrezno pokritizirala delovanje Izrael, um, Izraelcev, oziroma ni nikoli tega pospremila z nekim konkretnimi ukrepi. Izraelu smo dali izvedno zeleno luč, da lahko nadaljuje, kakor želi. Nismo poštevali lekcije zgodovine. Brez pogovorov, brez dialoga s sovražnikom ni mogoče doseči premirja. Kar pomeni, da bi se morali pogovoriti tudi s palestinci. Potrebno, sedaj pa govorimo o tem, da bi povečali sodelovanje z Izraelom. Torej, ne, ne bomo jih kaznovali, ampak jih bomo nad, nad, nadgradili. Tisti, ki želijo mir na Bližnjem vzhodu, pravica na obeh straneh, morajo priznati, da je čas, da razmislimo o tem. Hvala lepa, gospod Onehton. Eno minuto. Gospod predsednik, vojna, ki trenutno poteka v Gazi, je grozljiva in prav škandalozna. Vsi vedo, da vojaška rešitev nikoli ne bo uspela na Bližnjem vzhodu. Politična rešitev je v bistvu edini način, kako bi lahko dosegli mir in spravo na tem območju. Tako je potrebno končati to nasilje. Podpiram vzpostavitev neodvisne palestinske države, ki bo imela svoje lastno gospodarstvo, in svoj lasten politični načrt. Naš cilj mora biti dve državi, ki se bodo zajemno spoštovali. Izrael ima pravico do obrambe, ampak s temi napadi so šli predaleč. Ti napadi so nemoralni. Mednarodna skupnost jih mora obsoditi in mirovni sporazum je potrebno takoj obnoviti. Upam, da bo na novo izvoljeni predsednik ZDA Barack Obama, delal tudi na tem, da bo to njegova prioriteta in želimo veliko uspeha pri tem. In... Si, gracia, gospod Hamrčan, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mi smo v Gazi zadnjih eh, dneh. Eh, Bili smo tudi v Egiptu, ob obisko bližnjega vzhoda in vtisi so bili zastrašujoči. Doživljamo konec ere Bush, zadnji udarci srca te potrajajočega predsednika so najslabši gre za krvavo politiko, kateri smo priča. Obama je dejal, da bo sedel za pogajalsko mizo z Iranom. Naša naloga pa je zdaj, da se pogovorimo z vsemi, ključno s Hamasom, z vsemi, ki so zastopani na Bližnem shodu. Nova politika mora biti politika sodelovanja. Politika, ki bo temeljila na naših eh, vrednotah in upoštevala mednarodno pravo. Videli smo ranjene, poškodovane otroke, ki so nas pogledali z očmi polnih upanja. Potrebujejo našo pomoč, kar pomeni, da moramo zdaj izvajati konkretne ukrepe v gazi in pomagati tistim, ki to pomoč nujno potrebujejo. Najslabše, kar bi lahko zdaj storili, je, da ne storimo nič. Abasa označujejo za izdajalca v arabskem svetu. Na Sinaju sem se s taksijem ostavil na nekem mestu in videli smo samo slike Halida Mašala v tem kraju. To, so, to je kolateralna škoda te vojne in željenih rezultatov Izrael ne bo dosegel, tudi mi ne bomo nič dobrega dobili, povečalo se bo tudi sovraštvo na ulicah Evrope. Miguel Portas, eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Danes smo prišli do tisoče žrtve, tisoče mrtvih, veliko več življenj bomo izgubili še v februarju. Ni videti konca pobijanja civilistov. Pri tem moramo prevzeti tudi lasno odgovornost. Svet eh, se je odločil, da ponovno spostavi eh, oziroma da se diplomatsko poveže z Izraelom eh, v nasprotju z predlogom Evropskega parlamenta. Imeli smo pomoč, ki smo jo ponudili Izraelu. Hamas je dobil volitve v Palestini. Tega ne moremo ignorirati in ne moremo dovoliti, da močnejša stran usiljuje svojo rešitev eh, drugi. Vidimo, kaj se dogaja na naših ulicah. Ljudje demonstrirajo in se želijo miru. Mir pa temelji na prekinitvi okupacije. saj bi morali omakniti sile, eh, ki nadzoruje to področje. Gospa Sino, da je na minuto. Kaj se dogaja v Gazi, je zelo hudo. In eh, tukaj deluje zahodna sila, kot jo imenujemo. Seveda imajo izraelci pravico, da živijo brez napadov, raketnih napadov, ampak kar počnejo, ni pravica, ampak eh, je klanje in zato ni nobenega opravičila. Za nas pa je najbolj sramotno v Evropi, da to izvaja eden naših glavnih trgovinskih partnerjev. Leta 2007 je bila vrednost trgovanja 27,5 milijard evrov ali 25,7 milijard eh, evrov. In eh, to pomeni, da veliko denarja pošiljamo v to državo in prispevamo k pobijanju eh, otrok, kar ne, ne more biti v redu, s tem smo si tudi mi omazali eh, roke. Zato bi morali takoj sprejeti ukrepe za omejitve trgovanja z Izraelom in jih eh, ohraniti, dokler ne bo določ, doseženo eh, premirje. Dokler se ne bo končalo to ubijanje, bomo na nek način pomagali Izraelu pri tem. Tukaj je Saifi, dve minuti. Hvala lepa. Ponovno orože govori na Bližnem vzhodu. Še enkrat so glavne žrtve ženske in otroci. Več tisočih je ranjenih in več sto je bilo ubitih. Ponovno se ponavlja zgodovina v tisti najbolj grozljivi obliki na Bližnem vzhodu na uratih Evrope da kljub vseh teh različnimi pobudami pa Evropa ni bila učinkovita pri tem tako pomembnem konfliktu v tem coni, ki je tako zelo blizu Evrope. In v bistvu postavlja popolnoma nesprejemljivo za široko javnost v Evropi, ki vedno bolj zavrača to nemoč, pred katero smo. Gospa komisarka, bolj odločno moramo prevzeti vodstvo, zato da bi dosegli mir. Unija za sredozemlje mora pri tem odigrati pomembno vlogo. Hkrati mora tudi delovati Evrosredozemska parlamentarna skupščina. Evropski parlament mora podpreti francosko-egiptovski mirovni načrt, takojšno premirje, zavarovanje meje med Izraelom in Gazo, ponovno odprtje mejnih prehodov in zlasti da je potrebno odpraviti blokado gaze. Ponovno moramo začeti izvajati eh, resolucije in pri tem moramo iti še dlje. Gre za to, da bi morala biti na terenu prisotna tudi vojaška eh, enote, ne mednarodne, ampak evrosedozemske. To je v bistvu tista osnovna podlaga politične volje, če želimo zagotoviti neke vrste Pax Evropa, ki ga tako dolgo že želijo narodi v sredozemlju. Rada bi tudi pritegnila vašo pozornost na eh, sedaj čisto neke nove razmerje. S tem konfliktom smo se soočili z velikim tveganjem in v bistvu že vse od začetka izraelsko-palestinskega spora je vedno se je arabska javna, javnost močno angažirala v tem smeru in danes ta javnost se je razširila iz sveta zgolj arabskih držav in to je spremenilo naravo tega konflikta. Evropa ima zgodovinsko odgovornost, mora voditi ta dialog in povečati ozaveščenost. Hvala lepa, Veronik de Kajzer, za dve minuti. Prosim, se držite časa za govorov velikokrat sem že govorila v tem parlamentu in če želimo doseči mir, je potrebno izvajati dialog s Hamasom, kajti on je tisti, ki je zmagal na volitvah in res mislim, da bi bilo, ne bi bilo smiselno izgubljati besede o tem. Čisto sem pretresena ob žalosti in pa tudi jezi. In če ne želim, da me tu me lahko kar prevzamejo čustva pred tem uh, hudim masakrom. Gre za pravo vojno, S valovi sovraštva, antisemitizma, ki jih vidimo posod tudi na naših ulicah. In povedala bom samo še par besed. Evropa se mora vrniti k svojim temeljem. Uh, In po mojem mnenju je to čisto očitno, ampak mogoče bi bilo dobro, da se spomnimo. Vre, življenje palestinca je enako vredno kot življenje izraelca. Ampak ne gre zgolj za življenje, gre tudi za prihodnost in svobodo. Drugič, mednarodno pravo je potrebno spoštovati. Mednarodno pravo pomeni vse resolucije Združenih narodov, Ženevska konvencija v tej regiji danes ne vlada pravo, vse je dovoljeno in prebivalstvo je tam pravi talec. Tretjič. Pravico je potrebno zagotoviti za vse tiste, ki so storili eh, zločine ne glede na to, kakšne, kdo so te osebe in odkot prihajajo. Nikoli ne bo varnosti, če ne bomo imeli miru, pa tudi ne miru, če ne bomo imeli pravice. In pravica obstaja in mora biti zagotovljena za vse, kajti sicer se bo sovraštvo nadaljevalo. In v zadnjih dneh smo videli, kako zelo veliko je tega sovraštva. To je dosti bolj nevarno kot bombe. In na koncu Evropska unija mora začeti izvajati vse pogoje, ki so zapisane v tudi sporazumu, zlasti drugi odstavek in To so obveze in tukaj jim ne smemo oprostiti. Izrael ne sme biti izjema, ima odgovornost kot država in ne moremo ga dati na isto raven kot Hamas. On mora, Izrael mora poštevati mednarodno pravo. V nedeljo smo videli v Gazi prebivalstvo, ki je ujeto kot v pasti. Gre za o, ogromna številka ljudi in mi smo odgovorni, da jim zagotovimo prihodnost kot evropejci. In palestinci lahko gredo iz gaze samo z nogami naprej. In mi ne, ne smemo pozabiti na tiste temeljne stvari pri tem. Hvala. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospa komisarka. V bistvu bi rada nadaljevala s tistim, kar je rekel Daniel Kohn-Bendit, ta obup, s katerim smo soočeni in pa tragedija podobe trpljenja in pa smrti, ki jih sedaj že tri tedne gledamo na televizijskih ekranih. To je nesprejemljivo. To velja za vse podobe vojne, vse konflikte, o katerih govorimo. Ko čeprav mogoče ne govorimo tako zelo gnevito o drugih, naprimer Kongo, Zimbabve, Čečenija in tako naprej. Tudi tam imamo enake uh, grozote, ampak mogoče nimajo toliko politične in medijske pozornosti kot ta konflikt. Že večkrat sem to podarjala. Naprimer, eh, ni prav, da upravljamo to. Uh, sprejemljivo geometrijo za takšne konflikte. In tudi kolegica je veliko krat že o tem govorila, ko gre za smrt, ni, ne moremo računati in vsak moški, ženska, otrok, vsak, ki umre na katerikoli strani, je žrtev preveč. In zato ne smeremo iti preveč v tej smeri, da bi ta, te, te konfrontacije bile preveč sterilne. Gre za to, da eh, ne smemo preveč upozarjati na neke zgodovinske odgovornosti. Moramo se vprašati o tem, kakšne bo dejansko vpliv te krize in nobenem primeru pa ne smemo dovoliti tega, da bo padalo na tisoče izstrelkov na prebivalce, mi pa ne bomo nič pri tem storili. Potrebno se je torej začeti pogajati, zagotoviti uh, to, da bo humanitarna pomoč lahko prišla do ljudi. Sveda je treba na drugi strani končati tihotapljanje eh, orožja preko tunelov. In že večkrat smo imeli razno razne poskuse, kako bi dosegli te, te sporazume. In gospa eh, komisarka nas je upozorila na te sporazume, kot, kot je bil naprimer ta iz Anapolisa. Govorim o tem, da se bodo vsi morali nečemu odreči. Tukaj mislim zlasti na gospoda Šulca, ki ga tukaj se ni. Eh, govoriti moramo s ha Hamasom, ampak kako, pod kakšnimi pogoji. Večina kolegov je že tudi govorila o tem, ampak odgovor je, da je Arafat rekel, uh, to je zastaralo. In, zared, in ta beseda je enostavno sedaj stopila v besednjak palestincev, tako da bo sprava zaradi tega dosti težja. Mi moramo tako izraelske kot palestinske protagoniste, pa vse ostale sosede, eh, kot so Egipt, Jordanija, skupaj povezati, da bodo na takšen način našli dogovor. Hvala. Hvala lepa. Upam, da bo kdo za vzgled in ne bo prekoračil časa. In če nekdo prekorači, ni treba vsem slediti. Uh, gospa Uka. Obiskali smo Rafa januarja, ki je popolnoma zabrikadirana oziroma okupirana civilno prebivalstvo. Uh, ne more ubežati izraelskim bombam. Če ne bi z lastnimi očmi tega videli, si ne morete predstavljati, kako ljudje v Gazi trpijo in kako nujno je potrebna dokončna rešitev tega konflikta. Vse nas je človeško pri zadelo hudo trpljenje palestinskega ljudstva in uničenje, razsežnosti uničenja. Izraelski bombni padi se morajo takoj ustaviti raketiranje strani Hamaza mora tudi se takoj končati in tudi prenehati se tihotapljanje orožja po tunelih. Omogočiti je treba dostop humanitarne pomoči eh, v gazo. Tudi na meji smo opazili, da so bili zdravniki pripravljeni za vstop eh, v mejno območje gaze, da bi tam pomagali, ker pa so bile meje zaprte, to ni bilo mogoče. Zato še enkrat pozivam k temu, da odpremo meje in omogočimo vstop eh, pomoči, ki je nujno potrebna. Hvala lepa. Vladimir Železni, ena minuta. Spoštovani gospod eh, predsednik, eh, gospe in gospodje, vsem nam je zelo tesno pri srcu, ko vidimo te otroke, vendar zaradi tega ne smemo spregledati dejstvo, da si nobena druga država ne bi dovolila takšnih eh, napadov. Prebivalci Gaze niso samo nedolžne žrtve, ampak so svobodno in prostovoljno izvolili Hamas eh, kot svojega voditelja. Haifa in Tel Aviv želijo očistiti judov in uničiti izraelsko državo. To so cilji Hamasa. Če se priključimo takšnim zlobnežem in jih je izvolimo, potem je treba računati z takšnimi ukrepi. Tudi da se bodo turisti skrivali za teroristi. 99 tisoč eh, civilistov je bilo ubitih v zadnji vojni. V nacistični Nemčiji in kjer so ljudje prostovoljno izvolili Hitlerja in se s tem podali v podobno usodo. In podobna situacija je danes v Gazi. Gazo podpira Evropska unija. Naš eh, denar prispeva tudi k izgradnji tunelov, skozi katere se tih otapi orožje. Gospod Hökmar, dve minuti. Gospod eh, predsedujoči. Če se pogledamo vidike razprave v parlamentu danes, velika večina v parlamentu si želi oziroma zahteva eh, takošne premirje ali hitro premirje. Drugo, kar ugotavljam, je, da velika večina priznava Izraelo pravico do lasne države, ki obrane z ustreznimi sredstvi in To je pomembno tudi za tragedijo v Gazi. Vsako življenje, ki ga izgubimo, je tragedija, ne glede na to, na kateri strani se izgubi to življenje. Ta tragedija ne bo nič manjša, zato ker tisti, ki namenoma ubijajo eh, civiliste, doživijo obrat napad. Vse skupaj je velika tragedija, kajti želimo si mirno rešitev za izraelsko državo, gre tudi za težavo mednarodne skupnosti, kajti do tega je prišlo zaradi oboroževanja, zaradi tih otapljanja orožja in dolgoletnega obstreljevanja z raketami. To ni tragedija, ki bi izhajala iz konflikta med ljudmi in palestinci. In eh, zato sem proti demonizaciji nekega ljudstva, kot je dejal Chris Davis, eh, ki je obsojal eno ljudstvo. Tukaj sem slišal tone, ki ne sodijo v Evropski parlament. Ne gre za konflikt med palestinci in judi. Gre za konflikt med ekstremisti in zmirneži. Skrajneži in zmirneži. Zavedati se moramo, zakaj prihaja do eh, takšnega sovraštva in podati jasno sporočilo tistim, ki spodbujajo to sovraštvo. Potem bodo imeli zmerne sile tudi svojo priložnost. Hvala lepa. Kolega Šibjec, eh, eno minuto in pol. Hvala lepa. Tisti, ki so prisotni v tej dvorani, so izkazali veliko hipokrizije in demagogiziranja. govorimo podobne in različne stvari. Konflikt je zelo asimetričen. Že tri leta letajo po nebo doma narejene rakete na Izrael in nikoga nismo kritizirali za to danes, pa Izrael obsojamo zaradi napadov. To je zelo enostavno, kajti Izrael je član eh, Združenih narodov in ga lahko kritiziramo, na drugi strani pa imamo teroristično organizacijo za katero niti ne vo, vemo, kdo pravzaprav je. In pa teroristična organizacija no, obvladuje življenja civilistov, za katerimi se tudi skriva. Med palestinci štejemo žrtve in ne primerjamo teh eh, številk z številom ogroženih eh, Izraelcev. Najslabše pa je, asimetrija besed. Zelo težko je delovati učinkovito brez mednarodne eh, prisotnosti. Ta konflikt ne bo nikoli rešen. Na koncu naj nekaj povem tistim, ki, se, eh, ki govorijo o sorazmernosti in nesorazmernosti napadov, a bi si želeli, da teroristična organizacija izstreli 7000 raket na Gazo, bi bilo to sorazmerno v situacijo, kjer pravo ne velja nič. Če ne bomo tega reševali, se bomo vrteli v krogu in ne bomo zadev videli z prave strani. Če si zadeve pogledamo na televizije, ne vidimo prave situacije. Kolegice in kolegi, zdaj vas moram resnično pozvati k temu, da se držite svojega časa. Eh, običajno ne prekinjam eh, govornikom in eh, gospod minister Schwarzenberg nam bo dal nekaj več časa do 20, čez uro ima še čas, zato pa prosim, da se držite časa. Gospod Filip Morion, kot general, dajte dober zgled. Tranega mira v Gazi ne bo, če pod mandatom Združenih narodov ne bomo tja napotili mednarodnih sil. Zdi se, da je Izrael prvič odločen doseči takšen rezultat, takšen izid, ki so ga že sicer Izraelci, oziroma palestinci že večkrat zahtevali. Potrebno bo najti dogovor, sporazum med obema stranema in vsi želimo, da bi to dosegli čim prej. Vem pa, na drugi strani, da bi takšna misija pomenila ogromna sredstva, In mislim, da bi Evropska unija bila na najboljše mesto, da bi se lahko odzvala. In tudi ne vem, zakaj ne, gospod predsednik Petering znotraj unije za sredozemlje. Torej, lahko bi se ustrezno odzvala, kajti eh, iz američani so bolj na strani izraelcev, arabci pa bolj na strani palestincev. In mogoče bi bilo dobro, če bi se še sedaj pripravili na to vlogo. Hvala. Hvala lepa tudi zato, ker ste se držali dnevnega časa, gospod Zaleski, dve minuti. Prosim, da se držite časa, gospod eh, predsednik, eh, komisarka. Dolgi konflikt in okupacija je zdaj obrodila sadove. Sadovi so sovraštvo, nasilje. In tako je prišlo do Hamasovega efekta zanikanje pravice Izraela do obstoja strani islamskih sil in Hamasa je prav tako nespremljivo, kot tudi, da Hamas uporablja civiliste kot živi ščit. Vprašanje je, ko v tem horičevem krogu izraelske oblasti se naučijo neko lekcijo iz zgodovine v tej regiji in uporabijo strategijo skalpela za delitev obeh držav pri rešitvi dveh držav. Mednarodna skupnost skupaj z Evropsko unijo lahko pomaga pri končni rešitvi. Je ta rešitev sprejemljiva strani Izraela oziroma ali obstaja kakšna druga rešitev? skratka, naivno je zgleda pričakovati, da bojo ljudje umirali naravne smrti na tem uh, ozemlju. Leta 1948 nista bili vzpostavljeni dve državi, zato je za izkrajni čas, da se vzpostavita dve državi odgovornost na obeh straneh še vedno ostaja. Bodimo bolj pogumni pri uveljavljanju te strategije. Hvala lepa, hvala lepa tudi za to, da ste se držali eh, svojega časa. Beatriz pa tri minuto in pol je ni. Gospod Kacin, eno minuto, prosim. Izraelska država je izraelski vojski ukazala, da v Gazi uniči Hamas. Hamas iztreblja tako, da v Gazi pobija palestince ena tretjina mrtvih so otroci polovica mrtvih so ženske in otroci to niso pripadniki hamasa obseg vojnega nasilja je enormen in nesorazmeren in kako je mogoče doseči prekinitev spopadov če oba subjekta ne priznavata drug drugega sovražnika je potrebno iz objekta napadanja in uničevanja spremeniti v subjekt v partnerja za dosego prekinitve ognja in v nadaljevanju za odgovornega za ohranjanje miru. izrael mora priznati hamas in z njim začeti dialog in obratno hamas mora priznati izrael. ni druge poti. vsak mir je boljši od krvave vojne. vojno nasilje mora takoj dati priložnost in prednost politiki. izraelski predsednik vlade ehud olmert pa si še vedno poskuša popraviti svoj zapravljeni ugled tako da ne dopušča prekinitve ognja. Hvala lepa. Ana Hibaškova, dve minuti. Spoštovani gospod eh, predsednik, gospod komisarka, prisrčno vam čestitam za rezultate, ki ste jih je eh, dosegli v okviru obiska v Izraelu. Zahvaljujoč eh, vam so bili Izraelci pripravljeni odpreti koridorje in začasno prekiniti z ognjem za tri ure na dan. In tukaj se je Evropska unija pokazala kot eh, pogajalec in eh, partner, ki ga treba vzeti eh, resno. Čas in položaj je zelo težaven, situacija je zelo napeta, zato je nujno potrebno uravnoteženo eh, delovanje in zato pozdravljam, da smo dobili takšno dobro resolucijo. Izrael je treba, mora Hamas eh, priznati kot državo, Hamas mora prenehati z raketnim obstreljevanjem, to so bile naše zahteve treba je zagotoviti tudi trajno premirje, ki ga spremata obe strani. Izraelci morajo na drugi strani pokazati, pod kakšnimi pogoji so pripravljeni prekiniti vojaško operacijo. Egipt tukaj igral zelo pomembno vlogo. Egipt mora pokazati, da lahko prekine oziroma zaustaviti otapljanje po tunelih, na kak način bo svet sodeloval v pogajanjih z Egiptom, kako se bomo lotili vprašanj tehničnega nadzora. To so vprašanja, s katerimi se bomo ukvarjali v naslednjih dneh in tednih. Danes večer se bomo dobili z egipčani na pogajanjih in z njimi se bo pogovarjal o teh zadevah. Najlepša hvala, eno minuto. Gospod Rovček. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, eno minuto torej. Gospod in gospodje, svet in komisijo bi prosil, da poveča pritisk eh, na obe strani tako, da bomo prekinili vse večje sovražnosti. To se mora nehati. Zahtevati moramo jamstva za trajno premirje in nadzor nad tuneli. Slišali smo že, da tega konflikta ni mogoče rešiti na vojaški način z vojaško silo. Samo mirovna pogajanja bodo prinesla dolgoročno rešitev in to moramo reševati z novim ameriškim vodstvom in Arabsko ligo Evropa mora tukaj odigrati bolj pomembno vlogo kot doslej. Zadeve je treba končati z političnim sporazumom, političnim dogovorom. Rešitev, ki jo iščemo, pa je rešitev dveh držav, ki bo obema stranima omogočila mirno sobivanje v določenih in opredeljenih mejah. Hvala lepa, gospod Kasolide, za dve minuti. Smo priča še ene človekoljubne oziroma humanitarne krize na pragu naših držav. Pojasnici še niso sprejeli, da samomorilski bombni napadi ali kasetne bombe ne bodo nikoli prinesle svobode za njihovo prebivalstvo. Tako pa kot Izrael ne razume, da tako obsežne vojaške akcije vzgaja nove potencijalne samomorilske napadalce. Kaj pa z jeznedolžnimi civilisti, ženske in otroci? Nišče ne skrbi za nje, nišče se ne briga za traumatizirano in eh, iznakaženo ljudstvo. V dobju foteljev pred našimi televizori ne čutimo, kako jim gre. Kaj lahko storimo? Se vključimo v klasično igro, kdo je kriv? to ne pomaga. Tudi resolucije ne bodo pomagale civilistom. Kako lahko pridemo od besed k dejanjem? Zdaj je čas, da se pogajamo z udeleženimi eh, strankami, kot so predlagali tudi že drugi kolegi. Zdaj je čas, da gremo v gazo da tja pošljemo močne policijske sile, ki sestavljajo pripadniki arabskih eh, sil da imamo okrepljen mandat Združenih narodov in vojaško-evropsko misijo, ki bo zagotovila konec eh, raketnega obstredevanja, nadzor nad mejnimi prehodi in preprečevanje tihotapljenja orožja po tunelih. Ne smemo zadev pustiti v rokah nasprotnih strani. Hvala lepa, Giulietto Chiesa, eno minuto. Un grande antifascista italiano. Velik italijanski antifašist Piero Gobetti je rekel, da če je resnica samo na eni strani, je eh, salomonsko stališče zelo tendenciozno in to je tudi v teh dneh. Želim si, da bi parlament našel prave besede, da ustavi Izrael. Če ne, bo to sramota za nas, za, napram zgodovini, napram palestincem, napram evropskim državljanom in arabskim državljanom. Izrael napada geto. Eh, otroci tistih, eh, ki so eh, jih uničevali, so danes med tistimi, ki napadajo. Zato ni opravičila. Izrael ima pravico do lastne varnosti, to je jasno. Vsak si lahko. Vsak danes ve, da nišče ne more ogrožati varnosti Izraela. To eh, kaže tudi bilanca mrtvih in ranjenih in to kaže tudi podpora Zahoda Izraelu. Torej, ta pokol ima samo za cilj, da se prepreči ustanovitev palestinske države. Tako se uničuje mir in zato je treba ustaviti Izrael. Stefano Capala, dve minut. Grazie, Hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti predsedniku sveta in zunanjemu ministru za to, da je še tu med nami. in češko predsedstvo je danes sploh bilo zastopano eh, na zelo visoki ravni. Strinjam, gospa Moskardini je rekla, da kdo ne pozna regionalnih dejavnikov in eh, regionalnih danosti, eh, težko ocenjuje, treba si je to ogledati. Ne moreš samo kot turist tega ocenjevati. Nekateri od nas so bili pod različnimi okoliščinami v Palestini, naprimer pri, eh, kot opazovalci pri volitvah. In mislim, da samo neposredni ogled eh, omogoča tudi pravilno oceno. Eh, Ta, to se dogaja že desetletja in pravzaprav smo danes da, bolj oddaljeni od rešitve kot kdajkoli prej. In to eh, je nekaj, kar se dogaja med dvema eh, stranima, ki eh, sta nasprotnika v tem konfliktu. Poznam deloma izraelsko stališče in vemo, da gre v tem konfliktu za teroriste na eni strani, na drugi strani izraelsko državo. Vendar Hamas eh, mogoče ne predstavlja v celoti eh, palestinskega prebivalstva, torej celotnega prebivalstva prav gotovo ne zastopa. Jaz sem pri pravil tudi ne, neko dokumentacijo o eh, žrtvah v Palestini in v Izraelu in ni eh, eh, slučajno, da je tudi velika razlika med Gazo in Zahodnim bregom. Torej, želim povedati, da moramo nastopati odločno in resno kot eh, Evropska unija, da moramo podpreti Abu Mazena, ki je zelo šipka oseba v tem eh, Eh, sedanjem dogajanju. Mislim, da moramo to storiti, ker drugače bomo vsi med izgubarji. Gospa Kupa, eno minuto. Mi soli tin Evropi zita ena pragma po tin enosi. Valte telo si sfaji tu palestinijaku lau. Dragi kolegi, končati moramo z tem pobijanjem palestinskega prebivalstva, obsoditi seveda Hamasove strelke, hkrati pa tudi končati to nasilje strani Izraela. Zagotoviti moramo, da bo Izrael spoštoval mednarodno pravo. Enostavno ni prav, da se uporabljajo te bele fosforne bombe ali kakršnokoli drugo orože, s katerim pobijajo ženske in otroke, pa naj se to dogaja v Afriki ali kjerkoli druge. Če bi se to druge dogajalo, bi se, bi se že zdavne odzvali in bi resolucije varnostnega sveta so še vedno dobile obvezojoče, pri Izraelu pa samo govorimo, govorimo in nič ne naredimo. Uporabiti moramo vsa politična urodja, ki jih imamo na voljo in prepričati Izrael, da konča s tem nesorazmernim nasiljem nad palestinci in da mora omogočiti tudi dostop humanitarne pomoči. Oni so odgovorni za to pobijanje in tako je potrebno zagotoviti premjerje ter potrebno je dostop do, odpreti dostope do gaze. Hvala grozni dogodki v Gazi v zadnjih tednih so vsi pripeljali do tega, da smo obsodili Izrael. Danes smo slišali kolege, ki so vsi eh, v bistvu govorili, kako zelo eh, so ogorčeni nad tem ravnanjem Izraela. Ampak za eno državo na Bližnem vzhodu, pa je bil to ravno tisto, kar so želeli. Namreč Iran je zagotovil orožje, rakete, vse drugo orožje Hamasu. To so jim dobavili že celo vrsto let, zagotovili so jim denar, usposabljanje eh, Hamasovih uh, bojevnikov in krvavi rezultat ki smo ga videli, mrtvi otroci na televiziji in časopisih, uh, posod po svetu. To je najboljši način rekrutiranja za fundamentalistični islam in to vizijo eh, globalnega islamističnega gibanja združenega proti svetu. Režim v Iranu je tisti glavni sponzor vojne na Bližnjem vzhodu in tragičen rezultat je ravno tisto, kar je Teheran želel. Na takšen način so preusmerili pozornost doma od ekonomske krize, do katere je prišlo zaradi paca cen nafte ravno tako je prišlo do tega, da pozornost mednarodne skupnosti ni več osredotočena na njihovo proizvodno orodje za množično uničevanje. Iran je tista glavna sila, želijo združiti islamski svet in si ga podvreči svoji lastni viziji totalitarnega totalitarne islamske bratovščine, kjer so človekove pravice, pravice žensk in svoboda govora, vse poteptane. In sramota je, da svet ni naredil nič, da bi se soočil s tem in da bi postavil pod jasno luč te grozote. Svet v bistvu poskuša pomiriti in jim ugoditi, se strinja s njihovim zahtevam, s tem, da tudi smo eh, mučahedine dali na seznam teroristov in s tem moramo prenehati. Hvala. Richard Havet za minuto. Firstly, let us be clear, this parliament today will Ta parlament danes bo podprl resolucijo 1860 Varnostnega sveta Združenih narodov in to je potrebno izvajati brez zamude, takoj. Bil sem že v Gazi, tudi tekom blokade in tudi to premirjanje bo dovolj. Seveda je treba prenehati s temi raket, raketiranjem, ampak potrebni je premirje in konec blokade, tako da bodo ljudje v kazi lahko začeli normalno živeti svoje življenje. To je vprašanje spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava. Human Rights Watch in tudi Islamic Relief so nam povedali, da vse to, kar zaenkrat dobivajo, ni dovolj in da gre tukaj za vprašanje sorazmernosti. Naprimer, 100 39 otrok je bilo ubitih od začetka konflikta in 1271 ranjenih. In enostavno to ne more biti upravičilo samo obrambe. In na koncu predsednik pozdravljam izjavo, da se, kot je tudi povedal že gospod Siprijan, da je pot, potrebno postaviti ta pogajanja o nadgrad, nadgradni odnosu s Izraelom, uh, torej te, ta je treba zaenkrat zastaviti. President. Mihael Galar, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Najprej potrebujemo takojšnji in trajen. Uh, trajno prekinitev ognja na obeh stranih, ampak tudi potem, kot EU in kot mednarodna skupnost, ne smemo pozabiti na usodo ljudi v Gazi in tega ne smemo prepustiti samo Hamasu in Izraelu. Hamas ne deluje samo v interesu prebivalstva Gaze, temveč Hamas je natančno vedel, da se bo Izrael odzval na reketiranje in to ne samo v času uh, volitev. Torej, uh, ankete v Gazi so nazadnje pokazale, da je upadala popora, podpora Hamasu. Očitno eh, tudi kalkulira Hamas tako, da se bo z veliko, eh, veliko, velikim številom žrtev povečala tudi podpora Hamasu, kar je velik cinizem. Izrael na drugi strani pa zastopa samo interese lastnih državljanov. Mednarodna kritika je zato usmirjena predvsem na obseg vojaške operacije in na to, da se enostavno eh, tolerirajo tolikšno število žrtev. Zato kot evropejci se ne smemo prizadevati samo za premirje in za eh, popravilo infrastrukture in financiranje teh infrastruktur. Prav gotovo je komisarka že pripravila tudi ustrezen načrt za proračunski odbor. Ne gre tudi za to, da nadziramo blokado eh, sistema tihotapljanja orožja po predorih. Eh, celotni kvartet eh, se mora skupaj Eh, torej, treba je vzpostaviti odločen eh, mandat za čete, ki bodo tam nadzirale to območje. In eh, tudi mirovni proces je treba spodbuditi. Sicer pa bo vedno več takih, in, takih dogodkov, kot, kot jih doživljamo v Gazi in to v vedno krajših presledkih in to si niso zdaj služili ne Izraelci, ne Palestinci. Naslednji govornik španski socialisti so ogorčeni zaradi situacije v Gazi in zauzimamo se za to, da se začnejo pogajanja o miru. Eh, ogorčeni smo eh, nad eh, otroci, eh, otrok, ki so žrtve, tudi ženskami, ki so žrtve in te slike vidimo na televiziji. Eh, in eh, te slike so podobne eh, temu, kar je pok, eh, prikazal Picasso na svoji znameniti sliki. In, eh, eh, ogorčeni smo nad nezmožnostjo mednarodne skupnosti in tudi Evropske unije, da bi to preprečili in tudi obsodili te napade. Torej, mi se sramujemo zaradi toliko laži, ker netančno vemo, kaj se tam dogaja in ne naredimo nič, da bi to preprečili v prihodnje se bomo prav gotovo eh, eh, morali opravičevati in zgodovina nam eh, tega ne bo odpustila. Evropska unija naj bi podprla resolucijo z, eh, varnostnega sveta in zagotovila, da bomo izvajali pritisk na Izrael, predvsem v okviru pridružitvenega sporazuma z Izraelom. Seveda je Hamas odgovoren za blokado medijev. O tem danes še nisem nič slišal. Eh, Van Orden, dve minuti. Gospod predsednik, najprej bi rad izražil svoje sočutje za vse nedolžne, ki trpijo v Izraelu in v Gazi v zadnjih mesecih. Ampak seveda, ta naravna humanost in pa čisto naravni občutki pa nas ne smejo odvrniti v tiste prave narave te situacije v Gazi, je um, Hamas ustvaril takšno vzdušje, da v bistvu ne prenaša nobenega nasprotovanja, terorizira se nasprotnike, razdeljuje palestinsko oblast in noče prenehati z napadi na civiliste, ne priznava pravice Izraela, da obstaja. Ravno tako tudi ne, prizna, ne želi priznati mirovni sporozume, ki so bili že prej sprejeti. Hanana Šravi pred tremi leti ko sem spremljal palestinske volitve, je povedala tole. Ona je predvidela to kot sile teme in kako prav je imela. Ne smemo biti presenečeni, če bi poslanci Hamasa bili ponosni na to, da je smrt industrija za palestince. On je omenil zlasti te samomorilske napadalce in uporaba človeškega ščita, zato da bi zaščitili tudi potencijalne vojaške eh, cilje. In to je nasproti s humanitarnim pravom, da se civiliste uporabljajo na takšen način. Soočeni s takšnim, s takšnim sovražnikom, kaj lahko sploh pričakujemo od Izraela, da bi lahko storil, če je neprestano podvržen napadom mednarodna skupnost, ni bila pozora na to. Ko je Izrael ni deloval uh, z nasilnimi ukrepi, kot je blokada, um, potem tudi so prekinili dobavo energije takrat eh, in nismo nič naredili, sedaj pa se zgražamo. Realnost palestinskega prebivalstva je služila tistim, ki imajo oblast nad celotnim palestinskim ozemljem. Mednarodna skupnost je vse čas tolerirala ekstremizem in korupcijo. Arabski svet pa ni storil nič konkretnega več desetletij, da bi izboljšal življenje in pa blaginje ljudi v Palestini. Za konec, mislim, da potrebujemo mašanov načrt za bližnji vzhod. Ne le eh, ohranjanje miru. Prebivalci Palestine pravijo, potrebujejo neko dostojno administracijo, ki bo civilna, ki bo pod mednarodno eh, nadzorom. V prvi vrsti pa je potrebno pre, prenehati dobavljati jim orožje in jih zgolj prenašati. Ena minuta, gospod De Roza. Hvala. Lahko se strinjam, kaj je bilo rečeno glede Hamasa, ampak nič od tega, kar je rekel, ne opravičuje bombardiranja civilistov strani Izraela. To je tista temeljna stvar. Prenehati je potrebno s bombardiranjem, pa ni važno, odkot to prihaja od Hamasa ali od Izraela. Ta resolucija, ki bo pospremila to razpravo, bo verjetno bo po o, tej, o njem bomo glasovali jutri in upam, da bomo s tem komisiji in svetu okrepili pritisk na uh, tako Izrael kot na Hamas, da prenehajo pobijati. Celotna stvar se je sedaj spremenila v največji zapor na svetu in v zadnjih tednih je to postala prava klavnica. Legalno, zakonito uporabljajo uh, teror, nasilje, pobijajo otroke, ženske, moške in s tem uničujejo možnost rešitve v smislu ustanovitve dveh držav. Dokler Izrael ne bo počel eh, konkretno sodelovati, se pogajati s sosedi in vsemi voljenimi člani palestinske vlade, ne smemo nadgraditi odnosov z Izraelom. Jasno je, moramo to povedati, da bi povečanje nasilja v Gazi pomenilo tudi naš bolj zaosten odziv. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti gospa Kinga Gal. Tisteltelnök úr, bizottság, tanácsképviselői kollégák! cinikuš. Dragi kolegi, draga komisarka, mislim, da je prav cinično, kako se pogovarjamo sedaj o tej krizi v Gazi. To je nesprejemljivo. Nesprejemljivo je, da Hamas uporablja civiliste kot človeški ščit, da tako uporablja tudi otroke. Mislim pa, da je nehumano in cinično to, kar dejansko počne Izrael. Torej, ta uporaba neproporcionalnih, nesorazmernih sredstev, da pobija palestince, tudi civiliste. Mislim, da je cinično, da me narodna demokrat, eh, skupnost ustvari zgolj neke iluzije in da ni ne uspe doseči cilja dostopal do mednarodne humanitarne pomoči žrtev. Tukaj zlasti govorimo o imenu otrok, kajti ne more obstajati noben cilj, ki bi lahko pojasnil pobijanje nedolžnih. Življenje vsakega otroka je enako vredno, ne glede na to, na kateri strani meje ta otrok živi. In obe strani bi morali to sprejeti, če resnično želijo mir v tej regiji. Zaščita civilistov mora biti sama po sebi vrednota. Humanitarna pomoč mora priti do teh ljudi. In to je tista osnova, na kateri bi morali doseči dolgoročni mir ki bi lahko tudi potem pomenil trajni mir. Hvala lepa, gospa Gal. Gospod Miče za minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Hamas je sprostil teror na palestince in je s tem povzročil določena povračilna ukrepa. Zdi se, da smo zaradi tega prišli do novih eh, mučenikov, celo otrokov. Ne glede na to, kako grozno je za tiste ljudi, ki prav razmišljamo, da bi to sprejeli, sam nisem nikoli podpiral eh, terorizma, pa tudi nisem kritičen do Izraela, namreč tudi on ima pravico mirnega sobivanja v regiji. Ampak v bistvu bi bilo res čudno, če ne bi bili čustveni in če nas bi ne bilo sram na tem, kar se dogaja trenutno v Gazi izraelski odgovor niso razmeren in smrt otrok je zlasti sramotna. Mislim, da je tukaj na svet Dalaj Lame, ki smo ga dobili prejšnji mesec, ta, da bi najboljši način, kako bi koristili Kitajski in Tibetu tako, da imamo z njimi dobre odnose in to bi lahko tudi uporabili za odnose med EU in Izraelom. Ampak kako bi lahko pritegnili njihov pozornost, da bi jim izrazili, kako zelo se, smo ogroženi nad tem, kaj se dogaja. Včeraj smo tudi že govorili o tem. Namreč mi, ki smo sodelovali na odboru, zasedanju odbora za zvonjene zadeve in razvojnega odbora, smo tudi govorili o tem. Jaz bi, bi pozval tudi svet, da se pripravi nek celovit humanitarni svežen, pomoč, tako da bodo ti ljudje lahko to v prvi prožnosti tudi prejeli. Eh, Hvala lepa, gospod Švarcenberg ima zdaj besedo. Eh, Če se vam odi, gospod Švarcenberg, eh, in želite zdaj podati svoje izjave, lahko storite. In po gospodu Švarcebergu bomo pa imeli postopek HDI. Postavili so nekaj vprašanj, na katere je treba odgovoriti. Na začetku razprave. Ah, eh, eh, eh, Se upravičujem, bom stal. Na začetku ste nekaj večkrat omenjali in to je vprašanje, a naj postavimo stike s Hamasom. Mislim, da čas za to še ni zrel. Hamas je v zadnjih mesecih še vedno obnašal kot eh, teroristična organizacija. Dokler se bo obnašal kot teroristična organizacija, se z njim Evropska unija in ne, njeni predstavniki ne morejo pogovarjati. Imeli smo veliko terorističnih organizacij v vseh tih letih eh, Palestine in potem so se razvili v bolj spremljive in vredne spoštovanje strani mednarodne skupnosti. To sem videl v Afriki, Aziji in marsikje druge. Ampak. Najprej se mora Hamas nehati obnašati kot teroristična organizacija, potem bom pripravljen se z njimi pogovarjati ali pa tudi s komorkoli drugim. Vendar pa ne, dokler se ne bodo odpovedali teroristični dejavnosti. To je pomembno povdariti, kajti Evropska unija se ne more odpovedati svojim načelom. prisluhnili smo njihovim zamislim, imamo neuradne stike z posameznimi skupinami v regiji, kar je seveda pomembno in dobro, vendar pa zaenkrat še ni čas za to, da bi Evropska unija stopila v diplomatske odnose z Hamasom. O tem ni dvoma. Predvsem pa bi morali pohvaliti Egipt za pomembno vlogo, ki ga je odigral v zadnjih eh, tednih, eh, ko si je Egipt eh, zelo prizadeval za to, da bi dosegel prekinitev ognja premirje. In na koncu celo mir v tej regiji. Vsi se zavedamo, kako težavno je vse skupaj. Ves čas smo v stiku z egipčani. Zavedamo se pomena njihovega dela in jim tudi čestitamo zanj. Seveda pa se postavlja vprašanje, kako Egiptu pomagati. Predvsem tisti, ki so tam, nam lahko jasno povedo, kaj potrebujejo. Ima smisla, da se mi odločamo, kaj jim bomo dali. Oni nam morajo povedati, kaj potrebujejo. Evropska unija in mnoge države članice Evropske unije so izrazile pripravljenost eh, pomagati na vse možne načine, s tehnično pomočjo, pošiljanjem svetovalcem, pomagati na različne načine. Ampak najprej moramo dobiti soglasje udeleženih držav. In to je naša prva naloga, ki jo moramo rešiti. Important suggestion, and that was to prepare. Za nas je pomembno tudi pripraviti neki maršalov plan za bližnji vzhod. Ta regija nujno potrebuje nov načrt, ponovno izgradnjo idej, ki so pomagale zgraditi Evropo po drugi svetovni vojni. Gospa Ferrero Waldner in eh, marsikdo drugi je omenjal, dosežke naše misije. Mislim, da smo na misiji veliko dosegli in tukaj se zahvaljujem komisarki Ferrero Waldner, ki je opravila največje delo na področju humanitarne pomoči. Seveda pa nas čakajo še nove naloge. Vendar pa nam mora biti jasno, tudi ta zelo težavna pogajanja, ki potekajo na Bližnjem shodu. da potekajo po strukturi, ki je že zdavnaj spostavljena. S našimi partnerji se bomo morali pogovoriti o tem, kaj potrebujejo in potem pripraviti ustrezan načrt. Slišali smo tudi nekaj o okrepitvi, izboljšanju odnosov z Izraelom. Kot veste, je bila to odločitev sveta ministrov Evropske unije sprejeta junija lanskega leta. In to odločitev lahko spremenimo samo, če se bodo ministri Evropske držav Evropske unije odločili, da spremenijo to. Ne moremo zamenjati nobene besede, preden se za to odločijo ministri. mislim, da je preuranjeno zdaj razpravljati o tem, kako naj bi izgledalo, izgledata ukrepitev, izboljšanje, stopnjevanje odnosov z Izraelom. Naj samo povem, da je to odločitev sprejel svet ministrov in to je to. kaj lahko storimo, da ustavimo Izrael? Bodimo odkriti, zelo malo. Izrael deluje kot pač deluje, kot do, prijatelj Izraela, kar sem že vse življenje nisem zelo vesel, ko gledam, kaj počnejo zdaj. Zdi se mi, da je njihova politika trenutno zelo škodljiva vendar si moramo priznati, da Evropska unija tukaj ne more kaj veliko storiti, razen da o tem jasno in pošteno govori in pozove naše partnerje, da prenehajo s spopadi oziroma napadi. Izrael, Egipt in ostali pa bodo našli rešitev za to regijo. Evropa lahko tukaj pomaga priskoči na pomoč. Evropska unija lahko ponudi vsakršno pomoč, ko bo doseženo premirje, kar je tudi eden od naših ciljev, ki smo jih eh, zapisali v našem dogovoru. Skratka, Gazi lahko pomagamo na različne načine, z človekoljubno pomočjo, z ponovno obnovo države oziroma eh, te regije. Nimamo pa sredstev za to, da bi Izraelu rekli nehaj z napadom. Te pristojnosti nimamo in tega se moramo zavedati. A je rešitev, da pošljemo eh, veliko vojaško enoto na bližnji vzhod, da reši zadevo? Ne, to ni rešitev. tako Hamas kot Izrael sta odvisni od eh, drugih držav in ne Evropske unije. In mi imamo svoje omejitve, lahko pomagamo, lahko ponudimo svojo pomoč, lahko se vključujemo v aktivnosti, vendar pa ne moremo prisiliti Izrael k temu, da neha. Hvala lepa, gospod Schwarzenberg. Zdaj pa prehajamo na. KHDI-t. Gospod Karim ima besedo za eno minuto. Izrael ima pravico za, do samoobrambe. Če to drži, potem je treba upoštevati načelo sorazmernosti, ampak Izrael to ignorira in če mi to ignoriramo, je to napačno. Uporaba fosfornih bomb eh, pri civilnem prebivalstvu ni primerna. Evropska unija sama seveda tega ne more rešiti. Mi smo tujek eh, v eh, tem spopadu. Situacija je neuravnovešena in nepravična. Izrael je strateško načrtoval svoje aktivnosti, vendar se bliža sredina januarja. Vprašanje je, ali bomo ponovno spostavili oziroma ali bomo do vzpostavljanja vrednote. Vprašanje je, ali bomo sodelovali pri vzpostavljanju pravičnih eh, odnosov, kako lahko eh, ponudimo humanitarno pomoč in eh, ostanemo tiho pri padanju bomb. Hamas uporablja. Eh, samo vojaške spopade. Če boste šli v Gazo in na zahodni breg, boste videli, zakaj Hamas tako možno nujno potrebno je takojšno premirje in to je začetek za eno minuto. Ima besedo gospod Burke. Eh, Jasno je, da so strani v tem spopado kršile načela mednarodnega prava. Tukaj imamo načelo sorazmernosti, nenapadanje in tako naprej in nobena od strani ne spoštuje teh eh, načel. Okrepi torej morajo biti proporcionalni k proti ukrepom, vendar to ni res. Hamas je raketiral Izrael, Izrael uh, pa se je nesorazmerno hudo odzval na to. Številke govorijo svoje 900 smrtnih eh, žrtev in bistveno več ranjenih med palestinci. Izrael mora prevzeti odgovornost za delovanje svojih eh, vojaških eh, sil. Ne smemo pa spregledati, da Hamas še vedno velja za teroristično organizacijo, tudi za Evropsko unijo. In se ne želi odpovedati temu načinu bojevanja. Hamas dosledno odreka pravico Izraelo do obstoja. In to moramo tudi upoštevati. Hvala lepa za eno minuto. Gospod Lavenov. Hvala, gospod predsedujoči. Vsi, ki ste opazovali konflikt med Izraelci in palestinci, smo zdaj postavljeni pred izziv, da obupamo, tega ne smemo narediti. To je največji test eh, humanosti in razumeti moramo zadeve in to, kar se dogaja pred nami. Prvo, kar moramo razumeti, je, da nimamo trajne rešitve brez eh, končanja bombardiranja Izraela. Ne moremo imeti trajne rešitve tega konflikta brez, da spravimo humanitarno pomoč v Gazo. In prav so mi tisti, ki so rekli, da mora biti Gaza odprta za pomoč in ne zaprta za rakete. In to je kvintesenca vsega skupaj. Mislim, da se s tem vsi strinjamo in s tem lahko prebijemo tudi status quo. Prvo, kar lahko naredimo, je, da parlament spravi obi stvari za pogajalsko mizo, lahko podpiramo svet in komisijo pri njihovih eh, prizadevanjih in sledimo lahko eh, poti Egipta v pogajanjih. To je edina pot. Uh, k premirju in trajnemu miru, kar se si obetamo za eno minuto. Gospa Gil. Hvala. Gospod predsedujoči, nismo samo mi osupli nad eh, situacijo in ogorčeni nad situacijo, ampak tudi ljudje zunaj. Blokada traja že veliko predolgo prihajajo do stalnih eh, napadov, do groženj, ogrožanja predvsem civilistov, žensk, otrok, takojšno premirje in ti pozivi pa so naleteli na gluha ušesa. Izrael mora vsaj spoštovati načela mednarodnega prava, če tega ne bo storil bo Izrael izgubil še vso podporo, ki jo še ima pri mednarodni skupnosti. Resolucija Združenih narodov ni popolnoma vse pela, Evropska unija pa še vedno išče svojo vlogo v tem konfliktu. Potrebujemo bistveno odločnejše ukrepe, kot smo jih sprejeli doslej mi imamo določeno moč, smo največji trgovinski partner, največji financer v tej regiji, tako da lahko odigramo pomembneško vlogo. Hvala gospa Gil za eno minuto, gospod Macakis. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, a je etično sprejemljivo in odposljivo v mednarodnem pravo, da pri neutralizaciji teroristov Hamasa e, Izrael izvaja veliko vojaško akcijo terora proti 1,5 milijona ujetih civilistov. Je to skladno z našimi vrednotami v Evropski uniji? Je izraelski lobby tako močan, da lahko ZDA in Evropsko unijo pripravi do tega, da ohromljenost stojita ob strani in gledata ta boj? in se ne upreta terorju, če so odgovori ja, potem moramo reči, da je Izrael, izraelska vlada pogumna. Če ne, moramo jasno obsoditi Izrael in sprejeti takojšnje in učinkovite ukrepe, vključno z trgovinskimi blokadami, zato da prenehamo in prekinemo pobijanje v Gazi. Podpiram tiste, ki ne podpiram eh, gospoda ministra, ki je rekel, da ne moremo narediti veliko. Lahko naredimo veliko in eh, bomo za eno minuto. Gospod Gürk. El señor Girk. Gospod Girk. Dobro. Besedo ima za minuto. Gospod Pizli gospod predsednik hvala lepa sem sem bil izvoljen pred petindvajsetimi leti in to je verjetno najpomembnejša razprava v kateri sem sodeloval gospa komisarka upam da ste pozorno poslušali odbor za zunanje zadeve včeraj in pa danes parlament in upam da boste lahko odgovorili nasprotju z ministrom schwarzenbergom to da je moralna moč tista ki je pomembna in da mora tu evropska unija izvajati svojo moč na agresorja. Čisto navadni ljudje so grozno trpeli, že stoletja trpeli, so trpeli na tem kontinentu, kontinentu, zato bodo razumeli vaša priporočila, da bo Izrael, Evropska unija od, takoj prekinila odnose z Izraelom, če ne bo prenehal s bombardiranjem. Hvala lepa, gospod Bizli. Sedaj ima besedo za minuto gospod Masip. Spoštovani gospod. In gospodje, moramo Izraelu jasno povedati, da morajo nehati s pobijanjem, morajo pomagati ranjenim in eh, omogočiti humanitarno pomoč prebivalstvu. Eh, kršitve mednarodnega prava bodo imele posledice za odnose med Izraelom in Evropsko unijo. In želim izraziti svoje sožalje Albertu Ase, ki je trenutno v Gazi in ki tam tudi podpira prebivalstvo. E, moramo izkazati solidarnost palestincem. Hvala. Gospa Auken. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Želim povdariti dve stvari. Najprej želim opozoriti na to, da v naši resoluciji srecno piše, da Eh, smo odložili soglasje k upgradingu in upam, da ne bo predsedstvo potem eh, sprejelo odločitve, da bomo nadaljevali enostavno tako kot doslej. Druga stvar, ki sem jo hotela povedati, je to, da Izrael se nikoli ni držal tega, kar je obljubil v pogajanjih. Ni bilo prekinitve ognja zato, ker Izrael ni ukinil blokade v tem obdobju po Anapolisu. Eh, ko je Izrael obljubil, da eh, bo širil te nasilja, se je zgodilo to, da se je eh, to dogajalo še z veliko večjo hitrostjo, torej eh, po Anapolisu so še hitreje gradili nova nasilja. In dokler ni napredka na kraju samem, Hamas, eh, se tudi Hamas ne bo držal pravil, ki si jih mi želimo. Zato moramo zagotoviti, da tudi Izrael se drži svojih dožnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Auken. Za eno minuto ima besedo gospod Stasnik. hvala predsedujoči včeraj smo imeli skupno srečanje delegacij za izrael in palestino in lahko si predstavljate kako eh, intenzivno emocionalno polno obtoževanj je bilo to srečanje po 18 dnevih eh, vojne v Gazi in več kot tisoč mrtvih. Dejstvo je, da Izrael po osmih letih čakanja in potem, ko je udeležen več kot 8 tisoč raketnih napadov, s katerimi se terorizira več kot milijon prebivalcev na palestinsko-izraelski meji, zdaj želi zagotoviti vso varnost svojim državljanom, kar do česar imajo polno pravico. Hamas je teroristična organizacija in je jasno, da glavni krivec za razmere v Gazi. Rešitev je v okrepljenem delovanju kvarteta, še posebej sodelovanja med novo ameriško administracijo ter močnejšo, bolj povezano Evropsko unijo. Pozdravljam prioritete češkega predsedstva na tem področju ter njihovo takojšnje vključevanje v delo v regiji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Stasni. Besedo ima za eno minuto gospod Marinescu. Hvala lepa, predsedujoči. Ta spor, ki teče že dolga leta, temelji na o zemeljskih težnjah in pa tudi na kulturnih vprašanjih, ki se obravnavajo na različne načine. Rešitev bi bila, da bi izraelsko državo ščitili skupaj z vzdržno palestinsko državo. Ampak to z raketnimi napadi ni možno. Če želimo zagotoviti običajen, normalen standard življenja, morajo palestinci imeti državo, ki temelji na vladavini prava in ki se razvija gospodarsko. Odreči se morajo terorističnim dejanjem in se ukvarjati z izgradnjo normalnega političnega okolja in s promocijo takšnih politikov, ki želijo rešiti to problematiko tekom pogajanj. Hvala lepa, gospod Marinesko. Za eno minuto ima eh, besedo gospa Debrev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podpiram tiste, ki obsojajo nedavne izraelske napade na Gazo in izrazila svojo solidarnost s prebivalci Gaze. Škoda je, da poslušamo, da Evropska unija lahko stori le malo, ampak Evropska unija vsekakor mora zdaj ustaviti nadaljni razvoj odnosov z Izraelom in eh, vseh nadaljnih sporazumov z Izraelom, dokler Izrael ne začne spoštovati mednarodnega prava. Gre za kolektivno kaznovanje vseh palestincev v Gazi in vrsta napadov in pa razsežnost teh napadov strani sodobne vojske na oblegano palestinsko ljudstvo, ki je tako ali tako že ošibljeno zaradi okupacije in izolacije, je nekaj resnično groznega. Preprosto vreči vso krivdo na palestince je napaka. Glavne, glavne žrtve te vojne so ravno neodvisni prebivalci Gaze. Hvala lepa, za eno minuto ima besedo gospod Šekerski. Spoštovane dame in gospodje, z veliko bolečino opazujemo to, kar se dogaja v Gazi. Podpiramo način boja proti provokacijam Hamasa. Gre za edino eh, možno pot reševanja težav z Hamasom. Vsekakor gre tukaj za kršitev mednarodnega eh, prava. Nobena od strani ne vidi interesov druge strani, ampak samo lastne interese. Mednarodna skupnost se ne strinja za nadaljnjim vodjem te vojne. Evropska unija skupaj z OZN s podporo številnih držav mora vsekakor odločno intervenirati. Čas je, da nehamo s to nesrečno vojno. Izraelska vojska se mora vrniti v svoje kasarne, Hamas pa mora prenehati z teroriziranjem Izraela s svojimi raketami. Prav tako je potrebno zagotoviti višji, večji obseg humanitarne pomoči civilnemu prebivalstvu, zagotoviti eh, zdravstveno skrbo ranjenim, ki jih je že 3000 in treba je graditi, ponovno izgraditi to državo in eh, ji zagotoviti normalno življenje. In tukaj je potrebno sodelovanje z Unijo in Evropsko komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Šekerski. Besede ima za eno minuto gospod Juri. Yes, ja, gospod Svoboda. Gospod predsednik, samo sprašujem, ali bomo govorili o plinu danes ali pa je to črteno z programa. Čakamo. Ne le bližnji vzhod, tudi plin je na programu. Smo to zdaj črtali z dnevnega reda ali kaj? Ja, vem, vem, gospod Svoboda. Besedo ima torej za eno minuto gospod Juri. Hvala. Mene je zadnji nastop Eh, zunanjega ministra predsedujoče češke razočaral in seveda vso upanje lahko polagamo samo v našo komisarko kajti števec mrtvih se dopolnjuje in če bomo tako govorili bo čez teden verjetno že tisoč petsto mrtvih. s hamasom se je težko pogovarjat ga imamo na spisku terorističnih organizacij do njega je težko ukrepat ampak izrael je naš prijatelj izrael je naš partner je pomemben član mednarodne skupnosti in se mora držati mednarodnih sklepov se mora držati sklepov združenih narodov in tudi priporočil prijateljev in partnerjev. če se tega ne drži pa morajo prijatelji in partnerji biti sposobni obsoditi njegovo dejanje in mu tudi zagroziti s sankcijami. Hvala lepa, s tem zaključujemo s postopkom Catch the Eye in dajem besedo komisarki. Hvala lepa. Razprava je bila zelo dolga. In naj povem kot prvo, da kot članica kvarteta za bližnji vzhod zdaj že štiri leta spremljam razmere in lahko vam povem, da Evropska unija ima vlogo, ki jo mora odigrati. Seveda pa nimamo največje in najmočnejše vloge. In to je nekaj, kar včasih povzroča frustracije. Še posebej v tako težkih razmerah, ko bi si želeli takoj doseči trajen trajno prekinitev ognja, kar smo mi predlagali, ampak žal to očitno ni tako enostavno mogoče. Kljub temu pa bi vam rada ob določeni previdnosti in preudarnosti podala nekaj dobrih novic, ki pravijo, da viri v Egiptu, ki so blizu pogajanjem, poročajo o tem, da se je Hamas pozitivno odzval na nedavne egiptovske predloge. Prihaja torej do napredka, ne vem, ali je to dejansko potrjeno, Bomo pa večer priča tudi tiskovni konferenci Hamasa, zvečer ob 8, tako da upamo, da se bodo stvari nekoliko razvile v pozitivno smer, vse si to vsekakor želimo. Kot drugo naj povem, eh, ob vseh frustracijah, ki jih doživljamo, mislim, da nimamo nobene druge možnosti kot te, da se še naprej trudimo za mir. To bomo počeli, to bomo storili, temu sem zavezana, vsaj dokler sem članica tega bližnjo-vzhodnega kvarteta. To lahko dosežemo le s skupnimi močmi. Obenem moramo tudi pomagati in okrepiti prizadevanja za spravo s palestinci, kajti le na ta način bo možno izogniti se anomaliji gaze. Kot drugo, čim pride do prekinitve ognja, bomo vsekakor skušali storiti vse, da v polni meri obnovimo tiste ključne storitve in uh, potrebe, ki jih imajo državljani oziroma prebivalci Gaze. Ključno v tem trenutku pa je, da naredimo konec uničenju